It's okay. Okay, um, good morning, everybody. Uh, first of all... Dobro jutro vsem. Najprej bomo sprejeli dnevni red. Nihče se ne pritožuje, zato bomo dnevni red sprejeli v trenutni obliki. Sprejeti je zapisnika 4. februarja. Ali je zapisnik sprejet? Da, tudi tukaj niče ne nasprotuje sporočilo predsednice bom podala kasneje, po naši razpravi oziroma izmenjavi mnen in po in pred um, glasovanjem, zato da bodo prisotni vsi poslanci. Sedaj pa bomo govorili o obetih za uvedbo evra v Latviji z latvijskim finančnim ministrom Andrisom Vilksom in guvernerjem Centralne banke Latvije Ilmarsom Rimševičsom. Predsednica se opravičuje za morebitne napake pri izgovorjavi. Mislim, da sta dejala, da bosta govorila vsak pet minut, potem pa bomo nadaljevali z vprašanji poslancev. Sta se dogovorila, kdo bo začel? Izvolite. Ladies and gentlemen, uh, good morning. I'm a governor of Central Bank. Gospodje, pozdravljeni sem guverner, guverner Centralne banke Latvije in zato vam lahko danes podam svojo predstavitev v Bruslju. Najprej se zahvaljujem organizatorjem tega sestanka in tudi tistim, ki so nam omogočili, da danes izvedemo to izmenjavo mnen o Latviji in o uvedbi evra v Latviji. Nekaj več vam bom povedal o gospodarski zgodbi. Latvije. Pred desetimi leti je bila Latvija najhitreje raztoče gospodarstvo, gospodarstvo, ki se je pripravljalo na vstop v Evropsko unijo. Takrat so Latvici sanjali o višjih življenjskih standardih, o večji gospodarski rasti in o tem, da bi dohiteli druge ker nismo bili v evroomočju leta 2008, smo žal morali prestati precej globoko in težko gospodarsko in finančno krizo. Ampak mislim, da je bolj pomembno to, da se posvetimo vprašanju, kako je Latvija premagala krizo Govorili smo s strokovnjaki, ki se zanimajo za gospodarstvo in finančno vprašanje. Mislim, da so številni ljudje ugotovili, da so najbolj odločujoči elementi vladnega ukrepanja v času krize hitrost, zavezanost, odločnost, solidarnost in partnerstvo med socialnimi partnerji. Latvija je danes spet najhitreje raztoče gospodarstvo v Evropi in to že drugo leto zapored. Glede na napovedi Evropske komisije je videti, da bo Latvija najhitreje raztoče gospodarstvo v Evropi še nekaj prihodnih let. Še bolj zanimivo pa je to, da je valuta Latvije povezana s košarico eh, drugih valut, ampak od leta 1993 tudi z evrom. Prišlo je do fluktuacij, do usponov in padcev, ampak centralni banki je to povezavo uspelo ohraniti smo malo in odprto gospodarstvo, zato nam je to zelo koristilo. Šlo je za stabilnost in to je glavni monetarni instrument, s katerim izvajamo svojo politiko. Danes smo torej v Evropskem parlamentu in nekoliko sem užaloščen, ker moram govoriti o tistih časih povezave valut. Ampak v prihodnosti se bomo odpovedali svoje valuti in mislim, da bi Latvija lahko prevzela še bolj stabilno valuto, kar bi lahko vodilo do še več stabilnosti in do tega, da ne bi bilo toliko špekulacij, kot se jih običajno povezuje z majhnimi odprtimi gospodarstvi v težkih časih. Dolgo smo si prizadevali za članstvo v Evropski uniji, ta kriza pa nam je pomagala uvideti vse prednosti in glavne elemente gospodarske in finančne stabilnosti. Zato je evro kot luč na koncu tunela pri izpolnjevanju mastrijskih kriterijev in eh, pri uvajanju potrebnih zakonodajnih prilagoditev za to, da bomo pripravljeni na leto 2014 in na pridružitev evromočju. Od septembra 2012 Latvija izpolnjuje vse mastrijske kriterije tisti, ki se zanimanje teh kriterijev strani Latvije, mislim, da lahko najdemo čas, da o tem še spregovorimo. Najpomembneje pa je, da so ti kriterije trajnostni. Inflacija je zgodovinsko na najnižji ravni in tako bo tudi ostalo. mislim, da je treba omeniti, da Latvija ni samo po naključju izpolnila ta merila, ta, te kriterije na kratek rok in da bi potem lahko spet povzročila težave. Ne, to ne drži. Kriza je bila zelo globoka in v spominu Latvicev bo še zelo dolgo. Zato vsi vemo, kaj pomeni živeti v skladu s svojimi sposobnostmi, živeti na način, ki je povezan z dvigom produktivnosti ali dvigom plač. Kaj bo Evropska unija dobila od članstva eh, Latvije v evrov močju? Vsi poznate rek več Evrope. Ko se bo Latvija pridružila evroomočju, mislim, da bomo prav gotovo lahko prispevali svoje izkušnje iz obdobja krize. Povedali bomo lahko več o usponih in pacih in o zelo zanimivih razpravah, ki smo jih imeli. Še nekaj je zelo pomembno. vsi vidijo, da je monetarna unija velika in stabilna ladja, Latvija pa si seveda želi na krov. To je naš jasen cilj. Naš občutek je prav tako, da je čas pravi, podpora prihaja od vse povsod, naši prijatelji komaj čakajo, da se Latvija pridruži evro v moču, Čas je torej pravi in latvijska vlada je pripravljena, da naslednji teden uloži zahtevo za konvergenčno poročilo. Naš eh, minister bo več povedal o latvijski fiskalni politiki. Dobro jutro, gospe in gospodje. Res je, primer Latvije je poseben in, po mojem, tudi obetajoč za številne druge države. Pred eh, nekaj leti nas je prizadela zelo globoka kriza. Na kratek rok smo izgubili 21 odstotkov BDP-ja. Pred nami je bilo veliko izzivov, pa tudi pred družbo in pred vlado. Evropska komisija in Mednarodni denarni sklad sta nam pomagala. Izvajali smo program institucij in naša zgodba je zgodba o uspehu. Z, v okviru tega programa smo veliko storili vnaprej, storili pa smo tudi več, kot je bilo od nas zahtevano. Trgi nam spet zaupajo, gospodarstvo raste in z, z samozavestjo gledamo naprej. Latvija je danes drugačna. Fiskalna disciplina je nekaj, kar sprejemajo vse stranke. Sprejeli smo tudi fiskalni pakt. Proračun načrtujemo v triletnem obdobju in prihodnje vlade bodo težko zanemarile ta pomemben dejavnik. Še nekaj je zelo pomembno. Uspelo nam je združiti vrčevalne ukrepe, prestrukturiranje gospodarstva, omejitev javne uprave in tako naprej, ter izvajanje potrebnih reform. To je zelo dobra kombinacija. Pametna fiskalna politika in ukrepi za rast. To je način za doseganje uspeha po modelu Latvije družba nas podpira, želijo, da še naprej izvajamo reforme. Veliko razprav poteka o tem, kako bi lahko bili bolj učinkoviti na področju izobraževanja, zdravja, javne uprave, politike na področju dela in na drugih področjih. Vedno bolj se približujemo uravnoteženemu proračunu. dohodki so vedno večji in to nam bo omogočilo, da denar namenimo tudi na, za programe, ki jih je omenila Evropska komisija in ki jih je omenjal Mednarodni denarni sklad. Okvarjamo se z vprašanji, kot so zmanjšanje neenakosti, zmanjšanje revščine in ta trenutek za naslednje leto že načrtujemo povišanje minimalnih plač. Minimalne plače bodo torej više. Zaradi krize se nismo mogli odzvati takoj, ampak sedaj zadeve tečejo bolje in se samo zavestjo gledamo naprej. Mislim, da je to pomembno tudi za druge države, za evroomoče nasploh. Mislim, da bi morali združiti fiskalno modro postopanje in reforme, ki spodbujajo rast. To je mogoče, kajti v Latviji počnemo prav to. Imamo rast, sa, družba pa še vedno želi, da z reformami nadaljujemo. Latvija je trenutno v ospredju, je pred drugimi V evromočju pa menimo, da je najhujše že za nami. Vlade izvajajo ukrepe, ki jih je izvedla tudi Latvija. Poskušajo najti najboljši način za izhod iz krize, zato da bi izboljšali konkurenčnost regije. Mislim, da je zelo pomembno, da obstaja država, ki bi lahko postala nova članica evroobmočja. Zagotovili bomo nova stališča, hkrati pa bomo postopali tudi solidarno na vseh vprašanjih, ki zadevajo vse v Evropski uniji. Mislim, da to kaže na tudi našo močno voljo. Posvečamo se uvedbi evra. V prejšnjih letih to žal ni bilo mogoče, ampak sedaj smo uvedli številne ukrepe na področju fiskalne politike. Spremenili smo strukturo svojega gospodarstva in naše gospodarstvo je bolj pripravljeno na članstvo v evromočju. To je naš način. Hvala. Thank you very much. Um... Hvala lepa. Verjetno veste, da bo latvijska vlada komisijo in ECB prosila, da poročata svetu Evropske unije o napredku Latvije pri izpolnjevanju obveznosti za uspešno uvedbo evra. Komisija in ECB bosta pripravili konvergenčno poročilo spomladi. Mi smo že imenovali poročevalca, to je gospod Balc. Berkart, izvoli, ti boš prvi zastavil vprašanje, kakšna je oblika, eh, kakšen je format. Vsak dobi pet minut, da postavi vprašanje in posluša odgovor. Kandidata se bosta sama odločila, kdo bo odgovoril na vprašanje, kajti mislim, da V petih minutah ne bosta mogla spregovoriti oba. Izvoli. Hvala lepa, gospa predsednica, gospod minister, gospod predsednik centralne banke. Hvala lepa, da ste se danes oglasili tukaj, zato da bi z nami imeli izmenjavo mnen o pomembnih vprašanjih v zvezi z uvedbo evra v Latviji. Sam pozdravljam ambicije Latvije, da bi sprejeli ali uvedli evro januarja leta 2014. Mislim, da ste dober primer konsolidacije proračuna, mislim pa, da ste uspešno postopali tudi v času dožniške krize. Mislim, da bi bilo sprejetje Latvije v evro moče, močan signal, signal za zaupanje v evropske integracije in tudi v našo skupno valuto. Celo vrsto vprašanj imam, ampak kakor je povedala predsednica, se bom omejil samo na nekatera. Prvo vprašanje, ki je zelo pomembno, je naslednje. Kako je Latvija tako uspešno izšla iz krize? Kako ste se rešili iz dužniške krize? Kaj bi lahko druge države članice, ki so že v evromoču, potegnile iz tega? Kaj bi se lahko naučile? Zanima me, kakšne specifične ukrepe ste sprejeli za to, da ste zagotovili stabilnost cen in da ste izboljšali finančno stanje v tej državi. In še vprašanje v zvezi z inflacijo. Koliko ste prepričani, da je sedaj inflacija trajnostna pod nadzorom? Če si ogledamo obete, potem so ti prav gotovo pozitivni. In še zadnja stvar, ki me zanima. Poročil je več, ampak odločujoče je, da tudi državljanstvo podpre ta pristop k evromoču. Zdi se mi, da vaše državljani še niso, niso odločeni. Zanima me, ali vidite tukaj kak pozitiven trend ali pa boste še pripravili kakšno kampanjo za to, da bi ljudje bolj podpirali uvedbo evra. To so moje vprašanja. Hvala. To je zelo veliko vprašanj. Težko bodo. Boš ta naša kandidata na to odgovorila v dveh minutah in pol. Morda kasneje. Izvolite. Hvala, začel bom z odgovorom na vprašanje, kako smo se rešili krize. To je zelo pomembno vprašanje. Ugotovili smo, da moramo hitro in odločno ukrepati. Imeli smo zelo dober socialni dialog. Že od začetka krize smo vzpostavili tako imenovano skupino za upravljanje z reformami. Ta skupina še vedno izvaja, izvaja svoje delo in še vedno obstaja. Vključili smo sindikate, občine in delodajalce. Vse varčevalne ukrepe, vse predloge smo obdelovali skupaj. Ta trenutek se posvečamo rasti v okviru te skupine. Zelo pomembno je bilo, da smo ugotovili, da bi morali storiti več in da bi morali ukrepati hitreje. V angleščini se to imenuje front, front loading, to pomeni, da se ukrepi izvajajo naprej. Za majhne države je to zelo pomembno. Vse majhne države vedo, da če želijo ponovno pridobiti zaupanje trgov, je treba ukrepati v skladu s pričakovanji in v skladu s pravili. Tudi to je zelo pomembno. Po drugi strani nam je uspelo preživeti dvoje volitev. Voljivci so podprli varčevalno politiko, kajti voljivci vedo, da ne bomo mogli biti boljši v prihodnosti, če ne bomo šli skozi konsolidacijsko obdobje. Tudi to je zelo pomembno. 17 odstotkov BDP-ja so predstavljali varčevalni ukrepi v treh letih. Dve tretjini sta prišli iz strani porabe in samo ena tretjina iz strani višjih davkov. Vem, da je to zelo težko izvesti, ampak zelo pomembno je začeti v prvem ali drugem letu in potem storiti vse, kar lahko. Okay, Hvala. Časa nam je zmanjkalo. Žal. Želite dodati še kaj specifičnega? čisto na kratko o tem, da bi se inflacija lahko spet pojavila. Mislim, da se pojavljajo tukaj tri elementi, ki jih je treba omeniti. Vsi vedo, da se plače lahko viša, samo če se viša tudi produktivnost. To razumejo vsi. In proračun. Latvijski zakonodajalci pripravljajo še strožje proračunske eh, zahteve oziroma so jih pripravljali, preden je parlament sprejel šesterček. Mislim, da je treba živeti v okviru svojih sposobnosti in eh, sprejemati samo minimalni proračunski primankljaj. Pritiska na cene potem ni, prav, do, prav tako pa se bančni sektor razdolžuje in to pomeni, da se posojila ne bodo vrnila sporadično, ampak da bodo rasla skladno z gospodarsko rastjo. Kar zadeva podporo za evro. Nekateri moji kolegi so dejali, da je podpora precej visoka, glede na to, kaj se dogaja drugot po svetu v nekaterih državah. 30 odstotkov prebivalstva je za evro, 33 proti in približno 35 odstotkov je še neodločenih. Ti ljudje iščejo nova dejstva in mislim, da je sedaj čas, da jim podamo več informacij in uh, odločeni smo, da podporo za evro dvignemo nad 50 odstotkov do poletja. Hvala, Lisa Ferreira, socialisti. Izvolite. Um, que- Hvala lepa. Moje vprašanje so povezana z trajnostjo uspešnosti, ki ste jo dosegli. Če si pogledamo evromoče in kako vse skupaj deluje, potem vidimo, da so težave v realnem gospodarstvu. Ne skrbi me torej samo nominalna konvergenca, ampak tudi trajnost realne konvergence gospodarstva. Lepo prosim, da mi razložite naslednje. Če si pogledamo makroekonomska neravnovesja v šesterčku, se v zvezi z Latvijo pojavita dva vprašanja. Prvi vprašaj je v zvezi z brezposelnostjo. Vem, da na tem področju veliko ukrepate, ampak zanima me, kakšne, kakšni so obeti za brezposelnost in za izseljevanje. In še drugi vprašaj, davki in neposredne tuje naložbe. In še eno vprašanje. Gre za enotni nadzorni mehanizem, ki ga uvajamo za banke, torej SSM. Zanima me, kako ste zastavili sestavo bančnega sistema in sodelovanje z državami, ki so zunaj evromoča. Kako bo to vplivalo na vaše stališče v zvezi z enotnim nadzornim mehanizmom? Hvala. Yeah, uh, uh, Hvala za vaše vprašanje. Za vse je zelo pomembno pokazati trajnost rasti. Ampak, če si ogledate številke od leta 2011 do 2013, boste videli, da so številke stabilne in da se nam obeta visoka stopa, stopnja trajnosti. Izpolnjujemo vse mastrijske kriterije in to je zelo pomembno. Smo najhitreje rastoče gospodarstvo v Evropi in imamo eno najnižjih inflacij. Če si ogledamo napovedi komisije za prihodnja leta, so napovedi približno enake. Zelo nizka inflacija in visoka gospodarska rast. Sedaj se bolj posvečamo različnim strukturnim reformam. Spreminjamo strukturo svojega gospodarstva in uh, mislim, da lahko še naprej razvijemo industrije, ki se ukvarjajo z izvozom. Izvoz še vedno raste z dvomestno številko. Veliko smo se naučili iz prejšnjih let na področju prožnosti. Podjetja so bolj prožna, pa tudi uprava. Fiskalni instrumenti so bili uvedeni, ki preprečujejo prekomerno porabo, kar zadeva zaposlovanje zaposlovanje se širi najhitreje v evroobmočju in v Evropski uniji, brezposelnost pada, registrirana brezposelnost je bila 17,3 odstotka v najhujšem obdobju latvijske krize, sedaj pa je skoraj 10 odstotkov, od poletja naprej bomo padli pod 10 odstotkov. Poskušamo zagotoviti mobilnost na trgu dela, borimo se proti strukturni brezposelnosti. V Latviji smo izvedli dve pomembni reformi. Prva je hm, prekvalificiranje delovne sile, sprememba izobraževalnega sistema in politika na področju dela. Povečali smo sredstva in sedaj imamo tudi čas za to. Številke na področju brezposelnosti so tiste, ki gredo v pravo smer. Želite še kaj dodati? Mislim, da ste postavili tudi vprašanje v zvezi s SSM. Kakor veste, Latvija zaenkrat še ne sodeluje v teh razpravah in pogajanjih. Takoj, ko bomo imeli več informacij, bomo lahko razložili svoje stališče. Ampak Latvija je pripravljena sodelovati na vseh frontah in se seveda pridružiti mehanizmu, tako kot bo mogoče. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa Silvi Kolar za Alde. Merci. Hvala lepa. Hvala, gospod minister, guverner. Najprej želim povedati, da Latvija izpolnjuje merila za vstop v evromoče in z veseljem bom, vas bomo pozdravili v svoji sredi. Vi ste država, ki uspešno izpolnjuje zahteve, in sta zgodba o uspehu. Še vedno sta v tranzicijskem obdobju in zanima me, kako vidite svojo vlogo v prihodnih letih. V evromočju je trenutno 17 držav članic, 10 jih je zunaj, ampak nekatere države, naprimer vaša in Poljska, si želijo sprejeti ali vstopiti v evromočje v prihodnosti. Kaj to pomeni za sisteme? nadzora, naprimer SSM. Vi se boste potem pridružili tudi sistemu Evropskih centralnih bank in tako naprej. Ali menite, da bi morali uvesti neke vrste ločevanje med tistimi državami, ki so v evromočju in tistimi, ki so zunaj? In kako bi to vplivalo na pogajanje v prihodnosti? Zanima me, ali boste lahko pomagali prepričati tiste države, ki so zunaj, da nima smisla ostati zunaj, ampak da je bolje sprejeti prehodne ukrepe, da se nekoč pridružijo evromočju. Um, you know, uh, Latvia. Latvia glede na svoje izkušnje, dobro ve, kako bi se evromočje moralo spremeniti. Pozdravili bomo vsak predlog, ki bo izboljšal konkurenčnost Evrope in evromočja. Za nas je to zelo pomembno in eh, kar zadeva bančni nadzor in druge mehanizme te politike, vse podpiramo in vse pozdravljamo. tudi sami lahko tem programom pomagamo, lahko prispevamo svoje izkušnje. Zelo pomembno je, da imamo tudi mi izkušnje, kako se dobro rešiti iz krize. Veliko predlogov imamo tudi za druge države in uh, toplo bomo sprejeli vse pobude, ki jih bo predstavila Evropska komisija. Mislim, da je pri zastavljanju vprašanj, kot je bilo vaše, treba vedeti, ali bomo podobno vprašanje lahko zastavili tudi kasneje. Latvija se je v petih oziroma šestih letih zelo veliko naučila. Kakor sem povedal že na začetku, veliko študij in. Uh, akademikov bo preučevalo to temo in si zastavljalo vprašanja, ali smo postopali prav ali ne. Prosim vas, samo zastavite nam vprašanja. Mi imamo veliko izkušenj. Hvala. Plan. Če smem, niste mi odgovorili na vprašanje. Moje vprašanje je bilo, kako boste ravnali v zvezi z SSM v prihodnih mesecih. I'm not even aware that the, are uh, we Sploh ne vem, ali vam moram kaj povedati v zvezi z SSM-om, ampak ko nam boste dali možnosti med A, B in C, potem bomo zelo konkretno in zelo hitro odgovorili, ampak sedaj vam ne morem podati odgovora o nečem, česar ne poznam. Hvala. SSM-a so še nismo zaključili, zato ne vedo, ali bodo to sprejeli takoj ali ne. Verjetno ste to želeli povedati. Ne, ne, SSM bomo sprejeli, o tem ni nobenega dvoma. Ampak, vprašanje je, kaj se bo zgodilo kasneje. Kakšne nadaljne ukrepe bomo morali sprejeti in kakšne vprašanje se bodo pojavila takrat. Torej, dobili ste odgovor, pridružili se bodo SSM. Sharon, but... Oprosti, Sharon. Ampak moje vprašanje je bilo naslednje. Kaj mislite o tem, da bi eh, proces odločanja razdelili na dva dela eh, med tiste države, ki so že v evromočju in tiste, ki so še zunaj. Ali ste lahko most med tistimi, ki še čakajo na vstop v evromočje? Uh, I think we would be as a bridge because uh... Mislim, da bi lahko predstavljali most. Eh, eh, nahajamo se med njimi, imamo izkušnje in poznamo teme, ki se dotikajo vseh eh, članic evroobmočja. Države, ki niso v evroobmočju, zelo natančno proučujejo to možnost in če bi lahko oblikovali mehanizem, ki bi ga one sprejele, torej te države, potem bi to bil neke vrste most. Mi uh, smo deležni zaupanja teh držav tudi na podlagi naših izkušenj. Morda bi lahko te države približali, uh, morda se zaenkrat še niso odločile za članstvo, ampak uh, pomembno jim je razložiti, kako pomembno je sodelovati v procesu oziroma mehanizmu odločanja. Uh, njihov vpliv pa bo seveda. Eh, pomemben za vse članice evromočja. Moramo iti naprej in vprašanje bo zdaj postavil predstavnik EKR. Hvala. Eh, tudi v EKR je nekaj članov, ki eh, pripadajo oziroma prihajajo iz držav, ki niso v evromočju, ne verjamejo v svetlo prihodnost evromočja. In uh, prisluhnil sem stališču latvijskih kolegov, ki se bodo pridružili evromočju. Eh, in to, da ste most, to ni eh, zelo enostavna pozicija. Eh, včasih je treba iskati ravnotežje med obema poloma. In mi poznamo tudi primerjave iz naše gospodarske zgodovine v zadnjih desetletjih imeli smo cilj, da se pridružimo eh, Zahodnji Evropi, to je bil veliki izziv in mislim, da most eh, to ni najbolj ugodna pozicija. Potem moramo biti pošteni do svojih partnerjev. Eh, ne gre za same številke in maastrichtske kriterije, ampak gre za trajnost. In tukaj je treba še razpravljati o določenih sistemah. Eh, nekatere stvari v Latviji še niso dobro rešene, eh, socialna neenakost obstaja in prosil bi gospoda ministra, da razloži ukrepe na tem področju po letu 2014. To je zelo pomembno področje. Moramo zagotoviti tudi politično trajnost eh, naših politik v Latviji. Imeli bomo evropske volitve in imeli bomo tudi volitve za guvernerja centralne banke. Moramo pokazati, da smo trajnostna država, da imamo trajnostne politike. Morda Italija v zadnjih dneh tega ni pokazala. Potem pa še vprašanje za eh, guvernerja centralne banke. Vsi eh, čakamo na eh, rešitev Cipra, kako se bodo oni rešili morda bo eh, treba, eh, krčiti dolgove, eh, depozitarjev iz tretjih držav, kaj bi bilo, dobro za Latvijo na tem področju. Hvala za vprašanja. V tem trenutku se ukvarjamo z zelo pomembnim vprašanjem, proračun za naslednje leto je zelo pomemben, o tem smo začeli razpravljati že prejšnji teden in smo predstavili tudi načrt med različnimi ministrstvi. Eh, treba je podati predloge oziroma upoštevali smo predloge Evropske komisije, tudi Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke in treba se je ukvarjati z neenakostjo. Kaj bomo torej naredili naslednje leto? Povečali bomo minimalno plačo. Uh, podvojili bomo eh, neobdavčen eh, minimum. To bomo podvojili, če bo to možno eh, v naših fiskalnih programih. Tudi podvojili bomo prispevke za ljudi, ki so odvisni od pomoči. Treba je upoštevati tudi demografijo. Eh, nataliteta raste v Latviji v tem trenutku in treba se ukvarjati tudi z vprašanjem, kako zmanjšati revščino, neenakost in kako pomagati družinam. To je eh, dober čas, imamo vse več dohodkov od davkov in po krizi se lahko odzovemo na te težave. Evropska komisija, Svetovna banka in EMF so tudi uh, podali svoje predloge. Mislim, da že delamo v smeri zmanjšanja revščine, poznamo svojo nalogo in eh, naša vlada je zelo zavezana k rešitvi teh problemov. Eh, malo so me eh, zmedla vprašanja, ali bo prišlo do rezov, do krčenja. Parlament je 31. januarja sprejel zakon o uh, pristopu k evru oziroma o samem vrstnem redu, kako se bodo stvari odvijale. Potem, kako bo potekala izmenjava med obema valutama. Eh, tri mesece bo možno izmenjati denar na poštah in drugih institucijah. Morda mojega vprašanja niste razumeli guvernerja sem vprašal naslednje. Cipru eh, bo pomagal ESM, Evromočje, mednarodni, mednarodni denarni sklad. In eh, z metodološkega vidika je zelo pomembno videti, kako bodo rešili problem. Torej, ali bodo uh, krčili uh, sredstva depozitarjev iz tretjih držav ali ne. Moje vprašanje pa je, kaj bi vi raje videli, da se zgodi na Cipru eh, in kako bi lahko rešili bančni sektor v Latviji oziroma kako bi to vplivalo. Eh, vi ste eh, predvidevali, kot da vsi v tej dvorani poznajo vse zadeve, vse situacije. Mislim, da je situacija zelo zapletena. Sam vsekakor nisem oseba, ki bi eh, nekomu svetoval, kako eh, ravnati. Ne poznam vseh dejstev eh, in vseh težav, s katerimi se sooča finančni sistem na Cipru. Rada bi pokomentirala, da ti procesi niso nujno transparentni in uh,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 Spoštovani minister in gospod guverner, zdi se, da je Latvija izpolnila pravne in eh, gospodarske oziroma ekonomske kriterije. Tega smo zelo veseli. Vendar pa splošni kontekst v tem trenutku pomeni, da še vedno obstajajo določene skrbi in tukaj bi se rad dotaknil treh zadev delno ste na to že odgovorili. Obstaja eh, splošni skepticizem do pristopa k evroobmočju, eh, to kaže javno mnenje v vaši državi. Vemo, da niste izoliran primer. Eh, v številnih državah so ljudje skeptični do evra in evroobmočja. Ampak zanima me, kaj boste naredili za to, da boste Latvice vključili v ta proces pristopa k evroobmočju. Če ne bodo vključeni, potem morda stvari ne bodo potekale tako, kot si želite, če boste ukrepali samo na tehnični ravni. Potem imamo še druge skrbi. Zdi se, da stvari ne potekajo dovolj transparentno v bančnem sektorju v vaši državi vlada je uvedla nek režim eh, zmanjšanja davkov, zato da bi povečala pritok kapitala v Latvijo. To je politika, ki bo morda vodila v pranje denarja in pa utajo davkov, sploh glede na vaše velike sosedne države. Eh, nekaj bi rad slišal o vaši davčni strategiji. Potem pa še uh, eh, stopne rasti v Latviji in Evropmočju, ampak uh, gospodarska rast morda prihaja na račun vašega naravnega kapitala in naravnih virov. Tukaj govorim o um, krčenju gozdov, ki poteka zelo eh, na obsežnem območju in to bo gotovo vplivalo tudi na gospodarstvo v vaši državi. Eh, to so te tri zadeve, ki sem jih želel izpostaviti. Uh, uh, uh. Gre za javno mnenje, ni skrivnost da so Latvijci vedno bili najbolj skeptični do vseh uh, takih tem, ne samo do evra. Ampak v tem trenutku poteka komuniciranje o uh, uvedbi evra in podpora je vse večja. Upam, da bo podpora za pristop k evrobmočju v nekaj mesecih 50 odstotna. Uh, eh, ljudi morda skrbi situacija v evromočju. Veliko uh, novic prihaja iz držav, iz evromočja in ljudje vidijo, da zdaj te države tudi izvajajo strukturne reforme, uh, da si prizadivajo za konsolidacijo in tako naprej, obresne mere se znižujejo in v številnih državah se situacija izboljšuje. Potem pa uh, skepticizem glede možne inflacije. Veliko eh, časa smo posvetili temu. Eh, naše sosedne države so tudi pred kratkim pristopile k evroobmočju in mislim, da nam za zgled lahko služijo naši sosedje Estonci, ki so pred kratkim prevzeli evro. Eh, imeli so prehodno območje, eh, prehodno obdobje in Estoncem zaupamo, ko nam govorijo o svojih izkušnjah. Torej, zgled imamo pred vrati in mi bi morali narediti enako kot Estonci in tudi kot Finci pred nekaj leti. Mislim, da je to zelo pomembno. Ljudje bodo praktični. Uh, In na prejšnjih volitvah je bilo za nas zelo težko videti, ali bomo lahko še v prihodne nadaljevali s temi politikami. Ampak ljudje so videli, da je to zelo pomemben strateški cilj in razumeli so, zakaj e, tako ravnamo. Podpora se povečuje, e, dobivamo novice iz evroobmočja, ki so vedno boljše in mislim, da e, se izvajo dobre politike v posameznih državah in tudi v evroobmočju kot celoti zmanjkalo nam je časa. Zato um, bomo zdaj kar nadaljevali. Člane prosim, če so čim krajši pri vprašanjih, da bo potem več časa za odgovore. E, Nikolas Huntis za GUE je zdaj na vrsti. Izvolite. Evharišto, kirija proedre. Kirije purje, kirije dikitaša, evharišto. Hvala, gospod predsednica. Rad bi pozdravil naša današnja gosta. Sam prihajam z eh, levičarske stranke v Grčiji. Gospoda Rubiksa imamo v, Rubiga imamo v naši stranki. Prosim vas za vašo oceno eh, situacije in potem boste eh, tudi razumeli kontekst mojega vprašanja. Vprašanje evra. Eh, tukaj se ukvarjamo veliko z javnim mnenjem in s tem, kako boste rešili to vprašanje. Eh, ko eh, smo govorili o tem z gospodom Rubigom, je rekel, da ni pomembno toliko, kaj ljudje menijo, ampak kaj se bo dejansko zgodilo. Pa druga stvar, ki je paradoksalna po mojem mnenju, v času krize v evroobmočju. E, nisem prepričan, kakšna pozitivna sporočila lahko prenesete. Vse, kar uh, vam lahko povem, so izkušnje, ki smo jih imeli mi v naši državi. Mislim, da si morate ogledati tudi realno gospodarstvo in situacijo, naprimer brezposelnost, brezposelnost med mladimi, eh, potem eh, revščino, eh, potem določene sloje družbe, ki tonejo v revščino. Izkušnje kažejo, da evroobmočje ni sposobno reševati teh problemov realnega gospodarstva, kot je naprimer brezposelnost. Potem pa še eh, vlada. Rekli ste, da je kriza nastopila zato, ker niste bili v evroobmočju. Vas lahko vprašam naslednje. Če bi bili v evroobmočju, potem bi imeli morda iste probleme, kot jih ima Grčija. Eh, tukaj eh, nastopi ta kontradikcija oziroma to nasprotje. I will be very brief. Um, I think you. Zelo kratek bom. Eh, namignili ste, kakšno pozitivno sporočilo lahko prenesemo Latvicem. V tem času, ko je toliko negotovosti, toliko negativnih informacij, ki krožijo po različnih gospodarstvih, mislim, da 33 eh, odstotna podpora ni tako majhna. To je velika podpora za evrobmočje latvijska vlada in centralna banka še nista niti začeli s kampanjo. Zdaj šele odgovarjamo na prva vprašanja. In prebivalstvo se šele zdaj začenja zavedati, da bo Latvija pristopila k evroobmočju. Eh, zdaj so veliko bolj naklonjeni sprejemanju novih informacij in mi bomo to na praktični ravni tudi zagotovili eh, do poletja. Mislim, da bomo do poletja tudi dosegli veliko večjo podporo za evro. Enako je bilo leta 2003 s podporo za pristop k Evropski uniji. In pri državah, ki so že v Evropmočju, lahko vidimo, da se eh, podpora samo povečuje. Potem vprašanje, ali biti ali ne biti v evroobmočju. Eh, tukaj moramo razlikovati med eh, velikimi in majhnimi gospodarstvi, med zaprtimi in odprtimi gospodarstvi. Latvija je majhno, ampak odprto gospodarstvo. V letih 2008 in 2009 je bila Latvija kaznovana zato, ker smo bili sami z eh, našim eh, fiksnim menjalnim tečajem in vsi so čakali, kdaj bo eh, Latvija padla. Če bi bili v veliki ladji kot majhne države, ki so se v območju pridružile prej, Potem mislim, da bi uh, ti špekulativni napadi uh, bili manj očitni. Eh, Latvija bi v procesu pristopa leta 2008 že lahko lažje vzpostavila red. Veliko lažje bi to bilo kot pa je bilo za nas v naši takratni situaciji. In to je tudi razlog, zakaj bi se Latvija rada pridružila evromočju, da ne bi več uh, imeli špekulacij na račun majhne valute kot v preteklosti. Ampak stvari kar dobro potekajo. In tukaj se bom tudi ustavil. Hvala. Right, well, right tukaj nam je zmanjkalo časa, zdaj pa EFD in sam poterho rouva puhemies ja kiitos <clears throat> hyvät latvialaiset vieraamme. Hvala, gospod predsednica, hvala, spoštovana gosta. Parlament je glasoval za pristop k evroobmočju. Majhna večina je bila temu naklonjena in uh, vsi vidimo, da je večina še neodločena oziroma skeptična. Uh, Ampak zakaj bi se pridružili evru tako na hitro, ker je evromočje zdaj v težavah? Morda bi se mu lahko pridružili kasneje. Ali imate uh, kakšen poseben razlog, zakaj se vam tako mudi? <clears throat> Yeah, uh, <laughs> really Zelo težko je odgovoriti na to vprašanje. Uh, Eh, ne vemo, kakšna je rešitev za evroobmoče, lahko čakamo leta in leta. Pomembno je naslednje. Lansko leto je veliko držav evroobmočja posvetilo pozornost eh, zelo pomembnim korakom eh, izvajanja reform in tukaj se je potem obrnilo, poleti in jeseni se je situacija obrnila na bolje. Eh, trgi so dobivali vse, bolje, vse boljše signale. Seveda razumemo, da bo eh, potrebnega še veliko prizadevanja in še veliko let za izboljšanje situacije v evromočju, ampak da bi eh, vsa ta leta samo čakali, to mislim, da ni dobra rešitev za majhno odprto gospodarstvo, kot je Latvija. Radi bi dali nove možnosti naši državi, radi bi postali uh, člani evroobmočja. To bi eh, dalo velik zagon našemu gospodarstvu. Naše gospodarstvo bi imelo v evroobmočju tudi oporo, tako bi se lažje ukvarjali s problemi neenakosti in revščine. In mislim, da je to pomemben element. Ne želimo eh, čakati na neko magično rešitev ali na najboljše obdobje. Težko je reči, kdaj bodo ti problemi rešeni. Pripravljeni smo sodelovati in te težave reševati skupaj z vami. Uh, uh, Hvala, Sampo uh, ne želi postaviti dodatnega vprašanja. Zdaj pa spet EPP, Kristjan Karens. Hvala. Vsi vemo, da je Latvija bila deležna velike rasti pred krizo. To rast eh, je eh, vodilo predvsem špekuliranje na eh, nepremičninskem trgu. In potem se je stvar razlomila, ljudje, posamezniki in pa podjetja niso bili sposobni plačati več svojih dolgov ali lahko razložite razliko med rastjo pred krizo in rastjo zdaj. Zakaj je vaša rast zdaj trajnostna? Hvala. Well, um, that's in really to je res. Rast uh, v letih od 2004 do 2007 je temeljila predvsem na gradbeništvu in na uh, maloprodaji. Gospodarstvo se je pregrelo. Zdaj pa imamo rast, ki ima široko osnovo, eh, temelji na različnih sektorjih industrije, na tekstilni industriji, na strojni industriji, na telekomunikacijah. In zato lahko rečemo, da je ta rast zdaj bolj trajnostna, bolj vzdržna. Eh, plače se povečujejo in eh, tukaj ne gre za rast 20 do 30 odstotkov na leto, kot je bilo v prejšnjih letih, ampak med 3 in 4 odstotke, včasih 5 in to je povezano tudi z visoko rastjo produktivnosti. Okay, uh, shall, are we okay to, to move on? Hvala, lahko gremo naprej. Uh, Werner Langen, naslednji za EPP. Ja, film. film. Hvala lepa. V nasprotju z grškimi komunističnimi kolegi sem zelo vesela, da sem zelo vesel, da je šla Latvija po tej poti, da leta dosega uspehe in pravzaprav bi se Grčija morala zgledovati po Latviji. Ne obratno. Grški kolegi vas svarijo pred evrom. To se mi zdi nemogoče. Zdi se mi prav, da je tako, kot ravnate vi in dobro poznamo tudi premijeja iz izkušenj v Evropskem parlamentu, dobro ve, kako deluje Evropa in kot nemški poslanec me zelo veseli, da bomo dobili novo članico v fazi, ko ne gre za krizo evra kot valute, pač pa gre za ne solidno vodenje proračuna in tudi primankljaj nekaterih območij in dejansko ste vi uspeli trajnostno dokazati, da obstaja pot. Neodvisno od hvale Latviji pa imam tri vprašanja. Prvič, kako se je mm, oblikovala energetska odvisnost potem, ko so bile ustavljene jedrske elektrarne? Torej, trajnostni vidik. Drugič, kaj pa vprašanje manjšin? kako to obravnavate in tretjič, v kolikšni meri je bančni sektor pripravljen, kar zadeva tehnične spremembe. Menite, da vam bo to uspelo do začetka leta 2014? In ko sem govoril o manjšinah, želim še enkrat omeniti, da je število mm, nekdanjih državljanov Sovjetske zveze, ki so zdaj brez državljanstva visoka. Kako boste rešili ta problem? Uh, uh, Bom začel z energetiko. To je zelo pomembna tema za vse balske države. Vsekakor uh, odvisni smo od dobave plina in predvsem od enega voznika v Rusiji. Ampak, eh, če pogledamo nekaj let nazaj, smo napovedali veliko večjo porabo uh, energije. Zdaj pa smo že presegli določeni ravni v proizvodni in uh, to kaže, da postajamo vse bolj energetsko učinkoviti. Um, želimo si pan Balske, torej vse Balske rešitve. Eh, želimo si več omrežij, eh, tudi s Polsko. Proučujemo možnost različnih eh, obnovljivih virov energije. In tukaj smo drugi za Švedsko, 40 odstotkov pridobimo na ta način, predvsem pa gre za učinkovito uporabo energije, to je zelo pomembno. Po zaslugi strukturnih skladov Evropske unije Eh, smo tudi uspešni. To uporabljamo za gretje hiš, za ogrevanje, ampak pomembna je predvsem odločitev eh, za celo balsko območje. Odprli bomo naš eh, trg, energetski trg in v sodelovanju med Baltikom in Skandinavijo bomo lahko tukaj še veliko naredili eh, in vzpostavili tudi nove elektrarne. Potem manjšine, to v tem trenutku ni velik problem, če si ogledamo eh, eh sestavo prebivalstva v Latviji. Eh, ne prihaja do nekih, eh, nekega slabega razvoja, nekaj špekulacij je eh, strani sosednjih držav ampak eh, v primerjavi z drugimi regijami v Evropi mislim, da je tukaj razvoj šel v pravo smer. Potem pa še bančni sektor. 75 odstotkov lasništva bank je tujega lasništva. Eh, predvsem lasniki prihajajo iz Skandinavije. Banke so bile zelo stabilne skozi krizo, dokapitalizirale so se in zdaj imamo eh, individualni pristop regulatorja do posameznih bank. Eh, bolj natančno se proučujejo eh, tvegana, tvegane naložbe, potem naložbe, tujih vlagateljev, eh, banke imajo dobičke in so zelo likvidne. Mislim, da so eh, banke dobro pripravljene na pristop k evroobmočju. In če bomo prejeli vabilo za vstop v evroobmočje, bomo uh, odprli tudi razprave o uh, sami menjavi med obima valutama. Hvala, zdaj pa. Ivari Pada za socialiste, izvolite. Aitäh. Ja eh, kõigepealt eh, ka minu poolt. Eh, hvala. Tudi sam želim čestitati našim sosedom. Najlepša hvala za delo, ki ste ga opravili. Sam sem bil estonski finančni minister v letu 2008 in vem, katere so odločitve, ki jih morate sprejeti. Spomnim se, kako težke so bile te odločitve. Lahko bi napisali knjigo o tem, kako smo tudi pri IMF-u e morali premagati skeptičnost in pokazati, da se krizo da prebroditi tudi drugače. To je bila lekcija, ki je bila dobra za vse. Torej moje čestitke in hvala za ta proces. Na veliko mojih vprašanj smo že slišali odgovore. Morda bi se samo vrnil na nekaj, kar je bilo omenjeno. Veliko je bilo govora o količini depozitov nerezidentov, ki se je povečala v Latviji. In slišati je bilo, da naj bi ciprčani imeli veliko depozitov v Latviji kaj je centralna banka naredila za to, da bi odpravila tveganje povezano s tem procesom? Think, uh, week, um, together... Mislim, da smo prejšnji teden skupaj z nadzornikom pripravili odgovor in skušali smo odpraviti ta mit o latvijskem bančnem sistemu, ki da privlači uh, bančne depozite nerezidentov. To nedvomno ni poslovni model Latvije, namreč da bi živeli od depozitov nerezidentov. Že zgodovinsko gledano je Latvija imela med 40 in 50 odstotkov depozitov nerezidentov. V času krize se je to, ta odstotek znižal in zdaj v boljših časih se je to vrnilo na odstotek 48. Speaking about comparison, I think this is a. Mislim, da je najpomembneje pri primerjavi vedeti to, da je velikost našega bančnega sektorja v primerjavi z BDP-jem 130, v primerjavi z 362 odstotki, kar je povprečje EU-ja, v Cipru pa je ta številka 750 odstotkov. Skratka, želim povedati, da je to zelo, zelo majhen odstotek in skupna vrednost ciparskega denarja v Latviji je nekje blizu 600 milijonov toliko za občutek, o kakšnih številkah govorimo. In nedavno smo preverjali, ali je prišlo do kakega dotoka ciprskega denarja v Latvijo in ugotovili, da teh tokov praktično ni. Zato vam lahko zagotovim, da Latvija nikoli ni želela biti poslovni model, s katerim bi skušali pritegniti denar nerezidentov. Tudi v poročilu Mani Vola, ki je bilo objavljeno lani novembra, je to razvidno in tudi poslancem smo to poročilo razposlali zato, da so se lahko podrobneje seznanili z latvijsko situacijo. Latvija namreč izpolnila vse pogoje in trenutno ni na seznamu tistih držav, ki ne izpolnjujejo priporočil. Okay, uh, In sedaj za EPP, Gay Mitchell. Hvala, gospa predsedujoča. In hvala obiskovalcem. Ko poslušam zgodbo Latvije, me spomni na to, da je vse v redu, v praksi se obnese, kaj pa v teoriji. Čestitati moram Latvijo za njena prizadevanja. Mislim, da danes do povdem pravzaprav nismo dovolj hvalili napredka Latvije in mislim, da bi morali to povedati. Čudovito je to, kar ste dosegli, ne samo vodilni v Latviji, pač pa tudi ljudje, prebivalci in mislim, da je to treba povdariti, to in dosežke. Stritnjam se, da je bolje, da skuša tudi Latvija iskati svoje rešitve, ne pa da se prepušča vse velikim državam, ki morda iščejo modele, ki ustrezajo njim. Dve kratki vprašanje, glede na to, da se je Estonija že pridružila evro in da je Litvi to za las, da Latvi to za las oziroma Litvi za las ni uspelo, nas zanima, kaj boste naredili za to, ko pride obnova za to, da boste res vključeni, je bilo to razloženo Latvicem. In zanima me tudi to, ali je zakonodaja, ki je bila spremenjena, ali bi se lahko ponovno spremenila, ali je to sedaj za betonirano. Ta odvisnost me zanima, ali to obravnava tudi Centralna banka v Latviji. Hvala lepa za dve zelo pomembni vprašanji. Nihče v tej dvorani naj ne bo zaskrbljen zaradi medsebojne odvisnosti oziroma neodvisnosti naše centralne banke. Po raziskavah Mednarodnega denarnega sklada smo skupaj z Evropsko centralno banko mi med najbolj neodvisnimi bankami in samo dikcijo iz statuta Evropske centralne banke moramo nekoliko spremeniti. Torej, centralna banka je še vedno zelo neodvisna. Kar pa zadeva drugo vprašanje. Kot je minister že nakazal, ne hitimo v evrsko območje in nismo obupani. Gre samo za normalen postopek. Latvija je ta postopek začela že leta 2005. Že takrat je začela nakazovati, da si Latvija želi vključiti se v Evropsko denarno unijo. Po evropski zakonodaji in po evropski pogodbi se država, ko je pripravljena, vključi v Evropsko denarno unijo. To je točno to, kar mi sedaj počnemo in kot je minister že razložil, ni razloga, saj ne vidimo nobenega pravega razloga, zakaj bi čakali in še ostali zunaj. Raje bi bili člani, želimo si deliti to izkušnjo, želimo si biti skupaj in skupaj graditi Evropo. Okay, uh... Dobro. Mislim, da lahko gremo naprej. Saben Kutaš. Hvala, hvala, gospa predsednica. Najprej vam čestitam, tako kot drugi kolegi, za prizadevanje Latvije v vključevanju v evrsko območje. Če tudi je še kar nekaj problemov, ki jih je treba razrešiti, sem prepričan, da bo Latvija naslednja baltska država oziroma zgodba v uspehu pri pridruževanju evru. Prihajam iz Romunije, smo na isti poti, ne v isti situaciji, ampak recimo, da gremo po isti poti. Zanimajo me vaše izkušnje, kako ste se lotili tega posla in moje vprašanje je povezano s tem. Katero bi bilo vaše najpomembnejše priporočilo za državo, ki gre po vaši poti? Kaj bi vi naredili bolje, če bi imeli možnost začeti znova. Reči moram namreč, da imamo v, Romani, v Romuniji podobno situacijo, podobno skeptičnost prebivalcev glede vključevanja v evrsko območje, ne zaradi problemov v samem evrskem območju, ampak zanima me, katero bi bilo vaše priporočilo državam, ki vam bodo sledile. Mislim, da je naš premije in da so tudi na švedskem napisali knjigo o naših izkušnjah. Če se srečate s tako dramatičnimi težavami, kot so bile naše, se res osredotočite na to, kaj morate narediti za svojo domovino. Mislim, da je zauzetost za procese in drzne odločitve namreč često v težavah, se morate res osredotočiti, kako iziti iz te situacije še močnejši. Vsi smo se zavedali, da moramo kot majhne države biti zelo učinkoviti. In mislim, da so zelo pomembne strukturne reforme. Tu se moramo razlikovati od prejšnjih ciklov. Gre za to, kako znate komunicirati. Komunikacija je zelo pomembna. Vlada, se razlikuje, družba se razlikuje in mnenjski voditelji morajo držati skupaj njihova sporočila, družba pa mora slediti. Potem, socialni dialog. Izjemno pomembno je, da podjetniki in sindikati razumejo, da nam le skupaj lahko uspe. Strukturne reforme so zelo pomembne. Mi začenjamo proučevati različne izkušnje po svetu, ne le v Evropski uniji, ampak nasploh. Razumemo namreč, da Evropa izgublja svojo konkurenčnost in zato moramo iskati tudi druge možnosti. Zato je pomembno, kako komunicirate in kako razlagate, kako pridobivate na svojo stran družbo. Ko ste v krizi, je to morda lažje, kot pa, če imate dobro stabilno rast in se problemom samo izogibate in jih odrivate v prihodnost. Mi smo v programu pomoči, dobili smo različne vrste nasvetov od komisije, od mednarodnega denarnega sklada, glede izkušenj iz vseh držav. Mi smo vse to sestavili skupaj in zato bi dejal, gledajte v prihodnost, bodite drzni, ne zapravljajte časa. Potem prožnost je pomembna ljudje na Baltiku imamo to prožnost, to je zelo pomembno. Potem mislim, da je potrebno povečati prožnost v Evropi, da vemo, da obstajajo še druge možnosti. Uh, Dodal bi samo eno. Uporabljajte svojo glavo in ne verjemite vsem dobitnikom Nobelove nagrade, ki pravijo, da da bo v treh ali šestih mesecih propadla ta ali ona država. Mislim, da imamo zdaj v Evropi čisto nov način razmišljanja. Like Mislim, da nam je ta pripomba všeč. Dobro, za EPP. Karin Wortmann-Kohl. Hvala lepa gospod minister, gospod predsednik, skupaj z drugimi kolegi bi tudi sama rada čestitala za to, kar ste dosegli za latvijsko ljudstvo in tudi, da se zavedate, da situacija še vedno ni enostavna za mnoge prebivalce vaše države, vendar pa je zelo pohvale vredno to, da ste zasegli trajnostno rast. Morda niso odločilne številke o velikosti ali globini vašega proračuna, Vendar pa ste vi imeli pogum, da ste ustrajali pri reformah, ki spodbujajo rast. To ni vedno enostavno, ker je veliko interesov v državah. Vendar pa ste vi mislili ne samo na vlado, pač pa ste se lotili tudi socialnega dialoga. To je ključni faktor do uspeha. To vam je uspelo, kot recimo se to dogaja tudi na Irskem, kjer se to obrestuje. In mislim, da je res ključnega pomena, če želimo doseči pozitiven rezultat in podporo vašim politikam. Svojim vprašanjem pa bi se vrnila na bančni sektor in eh, uspešnost bančnega sektorja. Prejšnji teden je bil predsednik Drage Evropske centralne banke na sestanku tega odbora in dejal je, da je veliki problem ta, da denar oziroma likvidnost še vedno ne najde svoje poti iz bank v realno gospodarstvo. Vi še niste člani evrskega območja. Tisto, kar me zanima, pa je, ker ste govorili o dobičkonosnosti, o likvidnosti vašega bančnega sektora. Zanima me, ali denar iz bank res gre v roke realnega gospodarstva oziroma podjetij? Ali imate podporo Evropske investicijske banke in drugih evropskih inštitucij v zadostni meri za to, da lahko premostite težave na tem področju? Eh, zelo, zelo vesel sem, da postavljate to vprašanje. Namreč to vprašanje je res ključ evropske razprave. Namreč likvidnost še vedno ne prihaja v zadostni meri v realni sektor, zato ker ni bilo dovolj strukturnih reform, ker imamo še vedno velike fiskalne probleme. Podjetniški sektor, bančni sektor čaka ali bomo šli po poti zmanjševanja izdatkov ali zviševanja davkov. In če bomo šli po poti zviševanja davkov, zakaj ne bi jaz kot banka posojala nekemu podjetju, če se bo to jutri izkazalo za nedobičkonosno in gre lahko v stečaj. Torej, dokler proračun ni urejen, bodo banke sedele na likvidnosti in ne bodo posojale realnemu sektorju kar zadeva Latvijo. Now, um, Ugotavljamo, da prihaja do sprememb v načinu razmišljanja. Vidimo, da posojila še vedno stagnirajo oziroma se zmanjšujejo, zato ker vidimo, da še vedno prihaja do razdolževanja, vendar pa vidimo, da si podjetniški sektor počasi eh, izboljšuje svoj položaj in da denar le prihaja. Ste želeli še kaj dodati? The, the the... Drugi del vprašanja. Podpora Evropske investicijske banke, če jo potrebujete, vse to obnese oziroma imate dovolj tega vi, tudi od drugih inštitucij, ali zagotavlja dovolj posojil? Yes, da denar Evropske investicijske banke in Evropskih strukturnih skladov predstavlja zelo pomemben del finančnega sistema. To gre z roko v roki z zdravjem našega gospodarstva. Če dobite semenski kapital ali um, prva plačila oziroma če dobite denar vnaprej, potem seveda ta denar veliko lažje uh, pride do realnega gospodarstva. Uh, Hvala. In še zadnje vprašanje. Wolf Klinc, Alde. Ja, dank. Hvala lepa. Vprašanje za guvernerja in eno za finančnega ministra. Guverner, kaj menite o tem, da bi imeli evrske obveznice, ste za ali proti? In finančni minister, ste za to, da bi uvedli davek na transakcije o čemer je bilo odločeno. In drugič, ali vas je komisija povabila, da delite svoje izkušnje za perifernimi državami? Recimo, koliko vem, je komisija poslala eh, svojo ekspertno skupino oziroma ali bi bili vi pripravljeni sodelovati v taki skupini, ki je bila poslana v Grčijo? Yes. Latvija se je pripravljena vključiti v to skupino in tudi povedati svoje mnenje glede uvedbe davke na finančne transakcije. Evropa si mora prizadevati, da ne izgubi svoje konkurenčnosti na globalni ravni zaradi tega inštrumenta. Mi smo pripravljeni sodelovati. Mi smo v času krize v Latviji vključili finančno dajatev in to kasneje tudi podvojili. Tako da mi že imamo neke vrste uh, dajatve na našem trgu. Če bo Latvija uvedla davek na finančne transakcije, se bomo morali pogovoriti tudi, kaj narediti z našo dajatvijo, zato da ne zmanjšamo konkurenčnosti našega bančnega sektorja v primerjavi s sosednjimi državami. Ampak, kot rečeno, Latvija se je pripravljena pogovarjati o tem vprašanju in razumemo, da je ta inštrument zelo pomemben, če seveda bi ga dobro obvladovali. Vprašanje glede euroobveznic je že dobilo svoj odgovor. Mislim, da vsi, ki se ukvarjamo s gospodarskimi vprašanji, ugotavljamo, da bi dejansko euroobveznice bile inštrument subvencioniranja in vsakdo bi lahko izračunal, koliko denarja v primeru evroobveznic bi morala vsaka država plačati. Mislim, da Mi nedvomno razmišljamo na način, da bi euroobveznice demotivirale države pri sprejemanju potrebnih ukrepov za to, da uredijo svoje fiskalno stanje in to bi na dolgi rok škodilo stabilnosti, stabilnosti njihove, njihovega proračuna. One... Še eno, ali je komisija povabila Latvijo? Naj pomaga perifernim državam, da pridobijo izkušnje, ki jih je do, pridobila Latvija. Ste bili povabljeni, da greste v Grčijo, na Portugalsko, da delite svoje izkušnje. Nekateri so sodelovali že v ekipi komisije, ki ima sedaj svoj sedež v Atenah. To conclude... Hvala lepa. S tem zaključujemo to izmenjavo mnen eh, z našima gostoma iz Latvije. Zato hvala lepa vsem. Zdaj prehajamo na sporočila predsednice. Vmes si vzamemo dve, tri minute odmora, da vam razdelijo dokumente in vrnemo se v kratkem. Okay.

Uh, you need to. Okay. Um. Yeah. Right, the back. Dobro, slaba novica je, da imam dve najavi, ampak dajmo čim prej. Prvič, glede EFM druga raven. Sorry, sorry. Um, right, AIFMD. Ja, e FMD, druga raven, rok sekretarijata, do katerega lahko člani ekona podajo svoje nasprotovanja glede delegiranega akta, je že minil. Do 31. januarja smo morali podati komentarje, pa nihče tega ni storil, zato po pravilu 87a poslovnika Evropskega parlamenta je možno uložiti predlog za spremembe, vendar pa sekretarjat ne ve, da bi kdo želel dati tak predlog. Če ne bo nihče nič naredil, poteče 19. marca rok parlamenta za ukrepanje. Še kar zadeva trialog 20. februarja je potekal nove določbe glede vrednotenja nepremičnin tujih um, valut in tudi pri posestvovanju in več pripomp je bilo danih. Naslednji trialog naj bi potekal 6. in 19. marca. Werner Mahaš, mi gre za to. Eh, ja, delegi ja delegirani akti. Komisija nam je obljubila, da bo naslednji delegirani akt predložila do konca januarja, zdaj je že konec februarja, pa še vedno tega nismo dobili. In potem, ko smo to tako divje diskutirali v Strasburg, prosim, da bi poslali, da bi predsednica poslala dopis komisiji. Okay, we, we take... Dobro, to smo vzeli na znanje. Če se vrnemo na trialoge in direktivo o kapitalskih zahtevah in uredbah, politični trialog smo imeli 19. februarja. Poleg razprave o posodobitvah tehnične skupine, kjer gre za previdnostne filtre, um, znižanja um, investicijske družbe, Irsko predsedstvo naj bi se vrnilo na vprašanja, ker svet vidi potrebo po kompromisih, ki so jih našli v času ciprskega predsedovanja. To so vprašanja, ki jih želijo ponovno odpreti. Gre za nagrajevanje, eh, potem dodatni mm, tamponski filtri in pristojnosti za medijacije EBM-a. Menimo, da je potrebno poiskati zadovoljivo rešitev tudi, kar zadeva poročilo države do države glede dobička, davkov in subvencij za inštitucije v posameznih državah. Pogajanja oziroma ekipa Evropskega parlamenta meni, da bodo 27. februarja na zadnjem političnem trialogu razrešili še odprta vprašanja, torej jutri. Tudi, če se to ne bo zgodilo, je občutek ta, da po desetih mesecih pogajanj med tremi predsedovanji bo sedaj prišel čas, da prej ali slej gremo na plenarno zasedanje. Kar zadeva enotni nadzorni mehanizem, je potekal 21. februarja sedmi trialog, sestanek, ki je bil namenjen poglobljeni razpravi um, dosjeja o EBE-ju, naslednji dialog 26. februarja, to je danes popovdan, in tu naj bi se pogovarjali o še odprtih političnih vprašanjih tudi v uredbi o Evropski centralni banki. Še več novosti. 14. januarja so se koordinatori dogovorili o naslednjih novih postopkih. FTT dobi skupina S in D. Tukaj gre za vsebino okrepljenega sodelovanja. Potem uredba o horizontalni državni pomoči v zvezi z potniškimi storitvami EPP. Potem podrobna pravila za uporabo člena 93 EPP, program Unije na področju finančnega poročanja in revizorstva EPP, potem obnova nebančnih finančnih institucij ECR, Evropska centralna banka in njeno poročilo 2012 SND, letno konkurenčno poročilo ALDE, Evropska investicijska banka in njeno mnenje SD, potem mnenje o proračunu zeleni, um, ravnovesje med spoloma, to je mnenje. Alde, 5. februarja sprejetje Latvije oziroma sprejetje evra v Latviji, EPP in potem zakonodajne pristojnosti in nadzor državah članica. Gre za delegirane akte in torej mnenje predsednice z soglasjem. Zdi se namreč, da imam sama prste vmes pri mnogih stvarih bolj kot kdorkoli drug. Zdaj pa gremo na glasovanje, če uspem poiskati pravo stran. Is... Najprej bomo glasovali o peti točki na dnevnem redu. Samo toliko, da se sekretarjat izmenja, zato da bo zadeve prevzel tisti, ki zadeve najbolj obvljada. Poročilo Gal Pelc, gre za skupni sistem davka na dodano vrednost glede obravnave kuponov. Ste vsi pripravljeni na glasovanje? samo da preštejem člane skupine Alde, da mi ne bo treba glasovati. V redu, kompromis A, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 20, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis B, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto kompromis C, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Vodna izjava, vodna izjava 1, predlagam med 2, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis D, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali v svežnju o predlogih sprememb 12 do 16. Ne, v redu, 12 do je za, proti vzdržani sprejeto, 13 je za, proti vzdržani sprejeto, 14 je za, proti vzdržani sprejeto, 1 je za, proti vzdržani sprejeto, 15 je za, proti vzdržani sprejeto, 16 je za, proti vzdržani sprejeto, 17 je za, proti vzdržani zavrnjeno. Sedaj bomo elektronsko glasovali o celotnem besedilu z izglasovanimi spremembami. Ste vsi ustavili svoje kartice, glasujemo. Yeah, we, we just, we just panic here, right? Brez panike. Še nekdo, konec glasovanja, vsi ste glasovali, 40 za, nekdo se je vzdržal. Mm. Sedaj pa glasujemo o zakonodajni resoluciji. Še štirje. Hvala. 43 za, nihče proti, nihče se ni vzdržal. Čestitam, torej, poročevalki. Right, uh, we've completed our, our shuffle. We have a problem. Menjava je zaključena. Težava? Izvolite. Lepo prosim, da na prejšnje glasovanje Na prejšnjem glasovanju dodate še en glas, kajti moja kartica ni delovala tako, kot je treba. Pri prvem glasovanju nisem mogla glasovati, zato prosim, da dodate moj glas. Bila sem za. Right. We will. We will amend that to, to four. 44 za, torej nihče proti. Bomo spremenili tako, kot ste zahtevali. A, pri prvem glasovanju. Dobro, kakorkoli že, bomo to preverili in ustrezno uredili. Sedaj pa agenda za ustrezne, varne in vzdržne pokojnine. Imamo ustni predlog spremembe poročevalca v zvezi z uvodno izjavo ena, ali smo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe ena je torej brezpredmeten, dobro, sedaj pa izvirno besedilo, prvi odstavek, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe dve v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani. To je bilo zavrnjeno. No, bomo preverili elektronsko. Preverjamo elektronsko drugi del predloga spremembe 2. Oh, we've got, now we've got one too many EPP. Iz EPP-a je nekdo preveč. Nekdo iz skupine EPP mora vzeti kartico iz naprave. Dobro, hvala lepa. Konec glasovanja. 18 za, 24 proti. Zavrnjeno torej pred gospodom Metri, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto kompromis A, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. Ustni predlog spremembe za odstavek 2a. Pa bomo o tem vseeno glasovali. Kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 10. Kdo je za? proti vzdržani. Sprejeto 11 je za, proti vzdržani. Sprejeto 13 je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 14 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 15 je za, proti vzdržani. Sprejeto 16 je za. 16 do je za proti vzdržanje. Sprejeto 17 je za, proti vzdržani. Sprejeto 18 je za, proti vzdržani. Sprejeto 19 je za, proti vzdržani. To bomo preverili. Preverjamo 19. In slightly different places. Right, everybody's voted, votes. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno 19 za, 24 proti. 20 do je za, proti vzdržani. To bomo preverili, preverjamo 20, se upravičujem. Have you voted? Ste vsi glasovali? Še dva. No nekdo iz EPP-ja je bil preveč, ampak ni pomembno, kaj ti rezultat je jasen. Kompromis B, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlagam 24, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 25, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 26, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 27 do je za, proti vzdržani sprejeto. 28 je za proti vzdržani sprejeto, 29 je za proti vzdržani sprejeto, 30 je za proti vzdržani sprejeto, 31 je za proti vzdržani sprejeto, 3, 32 je za proti vzdržani sprejeto, 33 je za proti vzdržani sprejeto, pustni predlog spremembe v zvezi z izjavo 2, kdo je za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa sedmi odstavek izvirno besedilo, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 35 do je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis C, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 39 do je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis D, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 43 je za, proti vzdržani. To bomo preverili elektronsko, preverjamo 43. Okay. Right, Še nekdo je za, torej, kajte prvonš nima kartice, sprejeto. 25 za 18 proti 44 za proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis E v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 50 do je za, proti vzdržani. Sprejeto. 51 je za, proti vzdržani. Sprejeto kompromis F, us, vključno z ustnim predlogom spremembe Ludvigsen, ali bomo sprejeli ta ustni predlog spremembe. Dobro, kdo je za? V redu, glasujemo o ustnem predlogu spremembe. Ali bomo sprejeli ustni predlog spremembe ali nekdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sprejeli bomo torej ustni predlog spremembe. Sedaj bomo glasovali o kompromisu, vključno z ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto kompromis G, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto kompromis. Dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 69, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis I kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. 77, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis J, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 84, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis K, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto ustni predlog spremembe poročevalca. 17. odstavek da je za, proti vzdržani. Sprejeto. 91. da je za. Ne, se opravičujem, ta je brezpredmeten. Dobro. 18. odstavek, kompromis le, kdo je za. Proti vzdržani. Sprejeto. 94. da je za, proti vzdržani. To je bilo Sprejeto. No, bomo preverili elektronsko. 94. Prvom še za. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 26 za, 19 proti. Sprejeto torej, kako sem rekla, ustni predlog spremembe za 19 odstavek, kdo je za proti vzdržani. Sprejeto. 96, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, 97, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, 98, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis M, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis N, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, sedaj pa 105, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Ustni predlog spremembe Tomas Mann za 21. odstavek, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, 106 je brezpredmeten. 22. odstavek kompromis O, kdo je za proti vzdržani. Sprejeto. Ustni predlog spremembe poročevalcev v zvezi s uvodno izjavo 3, kdo je za proti vzdržani, sprejeto, sedaj pa 23. odstavek izvirno besedilo, kdo je za proti vzdržani, sprejeto, odstavek 24, kdo je za proti vzdržani, sprejeto, kompromis P, kdo je za proti vzdržani, sprejeto, ustni predlog spremembe v zvezi s 26. odstavkom, kdo je za proti vzdržani, sprejeto, sedaj pa 27. odstavek 116. predlog spremembe, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno, izvirno besedilo, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. 28. odstavek, izvirno besedilo, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. 117. kdo je za, proti vzdržani. Mislim, da je bilo to sprejeto, ampak bomo preverili elektronsko, torej preverjamo 117. Plus one za prevon. Plus ena za prevonš. Nekdo iz EPPA je preveč. Hvala lepa. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tudi če je prvonš za, je 22 za in 23 proti. Zavrnjeno torej. Izvirno besedilo. 29 odstavek 2 je za, proti vzdržanje sprejeto 118 do SA proti vzdržane. Sprejeto 119 do SA proti vzdržane. Zavrnjeno izvirno besedilo kdo je za proti vzdržane. Sprejeto 120 do SA proti vzdržane. Sprejeto 121 do SA proti vzdržane zavrnjeno. 122 o tem nam ni treba glasovati. Glasujemo pa o izvirnem besedilu, kdo je za, proti vzdržanje. Sprejeto. 123 do je za, proti vzdržanje. Zavrnjeno izvirno besedilo, kdo je za, proti vzdržanje. Sprejeto. 124 do je za, proti vzdržanje. Sprejeto kompromis Q, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. 127 je za, proti vzdržani. To bomo preverili. Preverjamo 127. Ste vsi glasovali? Sprejeto. 26 proti 19 ustni predlog spremembe za 34. odstavek, da je zaproti vzdržani. Sprejeto. Kompromis R. 35. odstavek, da je zaproti vzdržani. Sprejeto. 36. odstavek, da je zaproti vzdržani. Sprejeto. 131. da je za proti vzdržani. Zavrnjeno. Sedaj pa izvirno besedilo 37, kdo je za proti vzdržani. Sprejeto 132, kdo je za proti vzdržani. Zavrnjeno izvirno besedilo 38, kdo je za proti vzdržani. Sprejeto 133, kdo je za proti vzdržani. Sprejeto 134, kdo je za proti vzdržani. Sprejeto 135, kdo je za proti vzdržani. Sprejeto. Zdaj pa glasujemo o celotnem besedilu z izglasovanimi spremembami. Glasujemo. Uh, Pervonš je za, še dva, če želite glasovati, konec glasovanja. 43 za, en glas proti, vzdržal se ni nihče, torej čestitam poročevalcu. Sedaj pa točke 7, 8 in 9 gre za razrešnico za leto 2001 za Evropski bančni organ. Poročevalec je Werner Langen. Predlog spremembe 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 3, kdo je za. Tri, kdo je za? proti vzdržane, sprejeto, šest, kdo je za, proti vzdržane, sprejeto, odstavek štiri, kdo je za, proti vzdržane, sprejeto, pet, kdo je za, proti vzdržane, sprejeto, predlog spremembe sedem, kdo je za, proti vzdržane, sprejeto, osem, kdo je za, proti vzdržane, sprejeto, predlog spremembe devet, kdo je za, proti vzdržane, zavrnjeno, dvanajst, kdo je za, proti vzdržane sprejeto. 13 je bil omaknjen, 4, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 10, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 11, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 5 v dveh delih, prvi del. A, predločen je, da 11 je bil sprejet, zato prvi del odpade. Dobro, drugi del. Glasujemo torej o drugem delu predloga spremembe številka 5, kdo je za proti vzdržani sprejeto. 14. je za proti vzdržani. No, v redu, tudi to je brezpredmetno. V redu, glasujemo o besedilu z izglasovanimi spremembami, glasujemo elektronsko, izvolite. Ste želeli spregovoriti pred glasovanjem? Ne, v redu. Uh, yeah spet je nekdo od uh, eh, EBP-jevcev preveč, vem, da želite podpreti Wernerja, ampak prosim, da spoštujete pravila. V redu, to je sedaj vse. 42 za, nekdo se je vzdržal, nihče ni bil proti Werner, izvoli. Oh, a ne želiš besede? O, v redu. Sedaj pa naslednje glasovanje. Se nisi želel spregovoriti, ali ne? Ne. Ja. Dviga si roko, pa sem mislila, da želiš pregovoriti. Razrešnica za Evropski organ za vrednostne papirje in trge. Odstavek 1 izvirno besedilo. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto 2. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto 3. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto 5. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Odstavek 4. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto šest je jezikovni, zato bomo glasovali v izvirnem besedilu, kdo je za proti vzdržanje sprejeto, ostaj sedem, kdo je za proti vzdržanje sprejeto, sedem, kdo je za proti vzdržanje sprejeto, dvajset, kdo je za, oziroma osem, kdo je za proti vzdržanje zavrnjeno, enajst, kdo je za proti vzdržanje sprejeto, ena, kdo je za proti vzdržanje sprejeto 9, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto 10, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Sedaj pa drugi del predloga spremembe 4, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o besedilu z izglasovanimi spremembami, glasujemo elektronsko, glasujemo. Right, Ste vsi glasovali? konec glasovanja. 43 za, nihče ni bil proti, nekdo pa se je vzdržal. Sedaj pa še končno glasovanje oziroma zadnje glasovanje. Gre za Evropski organ za zavarovanje in poklicne pokojnine, EO pa predlosno vedno, kdo je za proti vzdržani sprejeto. 3. Kdo je za proti vzdržani sprejeto? Odstavek 2. Kdo je za proti vzdržani sprejeto? Odstavek 3. Kdo je za proti vzdržani sprejeto? Razvoljeno 5. Kdo je za proti proti vzdržani sprejeto. Zbirno besedilo, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, predlog slovenbe 6, eh, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, predlog slovenbe 7, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, predlog slovenbe 8, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno. Zbirno besedilo, odstavek 7, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 12 je bil umaknjen, predsluh je med 2, kdo je za proti vzdržani sprejeto, predsluh je med 9, kdo je za proti vzdržani sprejeto, 10, kdo je za proti vzdržani sprejeto. Drugi del predloga sprememb 11, kdo je za proti vzdržani sprejeto. Sedaj bomo glasovali o besedilu z izglasovanimi spremembami, glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. 44 za, nekdo je bil proti, oziroma nihče ni bil proti in nekdo se je vzdržal. Hvala. Dobro, predlagam, da kar nadaljujemo. Sedaj smo pri deseti točki na dnevnem redu. Gre za strukturno reformo bančnega sektorja Evropske unije. Uh, Gre za poročilo na lastno pobudo, ki je povezano s poročilom Likajnen, zato da bomo pripravljeni ko bo komisija pripravila svoj predlog, če bodo sploh kaj pripravili do konca našega mandata. Poročevalko je Arlin in kar takoj dajem besedo. Uh, well, and, um, Hvala. Uh, veselim se, da bomo skupaj s poročevalci v senci in v okviru tega odbora uh, pripravili dober dokument, ki bo predstavil neko vizijo. Mislim, da lahko pripravimo nekaj eh, drugačnega od predlogov, ki so že bili predstavljeni. Ne bom govorila o podrobnostih tega predloga. Eh, skupina na visoki ravni in pravna služba sta pripravili že določene pobude. Eh, samo osnovni cilj naj predstavim. Strukturno reformo smo si želeli ogledati na področju bančnega sektorja, kaj potrebujemo za odziv na krizo. In po zelo širokih posvetovanjih in veliko akademskih eh, raziskavah, smo podali predlog, ki naj bi ga začeli izvajati na ravni Evropske unije. Rada bi povedala, da gre tukaj samo za en eh, del sestavljanke bančne reforme v Evropski uniji. Eh, mi bi s tem samo dopolnili bazelsko reformo, potem reforme EU, ki se že izvajajo, in pa reforme nacionalnih regulativnih organov, ki že potekajo. Mm, torej, glavni Eh, elementi eh, je, da se ločijo dejavnosti kreditnih institucij, eh, gre za pravno ločitev trgovanja od depozitnih dejavnosti. In če bo obseg teh dejavnosti zelo obsežen, potem to lahko vpliva na finančno stabilnost. Druga stvar, eh, gre za dodatno ločitev eh, dejavnosti eh, v okviru načrta za obnovo. In tukaj bi, če bo potrebno, lahko uveljavili to ločitev. Potem imamo bail-in, instrumente bail-in. Na ta način bi izboljšali izgubljeno sposobnost absorpcije drugih bank. Eh, potem pa kapitalske zahteve pri eh, drugih eh, sredstvih. Ali so potrebna ta sredstva za dejavnosti reševanja krize. Potem pa še peta stvar, okrepitev upravljanja in pa nadzora nad bankami. Tukaj govorimo o eh, vladnih nadzornih mehanizmih, potem za eh, boljši nadzor eh, čezmejnih dejavnosti, preprečevanje tveganja. Imamo schemo določenih koristi in prispevkov. Potem smo se odločili za dva pristopa. V prvem Eh, gre za kapitalske zahteve, eh, za netvegan eh, kapital. Tukaj je potreben, potrebna odobritev nadzornega mehanizma, potem pa še ločitev. Med, uh, bančnimi, med različnimi vrstami bank, torej ko gre za manjše banke in za uh, investicijske banke. E, sama bi rada začela razpravo o tej temi, rada bi slišala, kaj e, mi bodo povedali poročevalci v senci in kolegi, zakaj potrebujemo strukturne reforme, s tem se bo treba ukvarjati. E, pet let je že od začetka finančne krize in evropsko gospodarstvo si še ni opomoglo. Evropski državljani še vedno čutijo posledice nizke rasti, varčevalnih ukrepov, visoke brezposelnosti. 1,6 eh, eh, trilijonov eh, evrov je to že stalo vlade Evropske unije. Veliko denarja se porabi zaradi neustreznih ukrepov, zaradi uh, Eh, prevelike kompleksnosti tega problema. Z nekaterimi temami smo se že ukvarjali, recimo o, o, eh, v direktivi o kapitalskih zahtevah, ampak še vedno rešujemo banke. In na začetku tega eh, leta je eh, nizozemska eh, nacionalizirala štiri svoje največje banke. 3,7 milijard, eh, milijarde evrov je to stalo državo in eh, proračunski deficit za leto 2013 eh, je višji od 3 odstotkov. Eh, eh, torej, še vedno javne finance rešujejo banke in trpijo zaradi eh, neugodnega delovanja bank. Zaupanje je nizko in to je velik problem. Eh, to zmanjšuje tudi učinek eh, stimulativnih ukrepov. Komisija je pokazala v svojem poročilu, da uh, je uh, kriterij zaupanja v Evropske banke še vedno najnižji v zgodovini. Pri nas imamo tudi skupino, ki ocenjuje zadovoljstvo strank. 71 odstotkov Eh, ljudi meni, da se banke niso nič naučile iz krize. Eh, to se je povečalo eh, z 61 odstotkov v septembra 2011. Ljudje menijo, da banke delujejo samo v svojo korist, samo 6 odstotkov jih meni, da banke ravnajo etično. In tisti, ki kršijo, tisti bankiri, ki kršijo. Um, Eh, svoj kodeks ravnanja. Eh, samo 29 odstotkov ljudi meni, da bodo eh, kaznovani, 78 pa jih misli, da ne, da ne bodo prejeli nobenih sankcij. Mislim, da je treba vzpostaviti neka minimalna pravila. Potrebujemo stabilen in odporen bančni sektor. Eh, kjer bo možnost propada bank eh, nizka in kjer bo tudi učinek na gospodarstvo nizek. Potrebujemo eh, neko pokritje za javne izgube. Moramo si ogledati tudi možnost, da banke ne bi več sprejemale prevelikih tveganj. In potem se je treba ogledati tudi uh, banke, uh, Eh, ki predstavljajo veliko tveganje. Eh, moramo si ogledati predloge eh, nacionalnih vlad. V Franciji že imamo nek zakon, tudi v Nemčiji in pa v Združenem kraljestvu imamo neodvisno komisijo za oceno bank. Vsi ti organi in ti zakoni predstavljajo različne pristope do strukturnih reform bančnega sektorja. V tisku se osredotočajo predvsem na koncentracijo in na strukturno ločitev bank od um, vidikov trgovanja, s katerimi se banke uh, oziroma v katere se vključujejo. Potrebujemo pa širšo razpravo o tej temi in tukaj ne gre samo za preprečevanje pretiranega tveganja, in pa za preprečevanje eh, propada bank. Eh, zdi se mi, da bi morali podati ideje za ustvarjanje bolj stabilnega bančnega sektorja. Kaj želimo, da bančni sektor naredi za nas in katere strukture so za to potrebne? Potrebujemo bolj konkurenčno osnovo za evropske banke. Ne gre samo za večjo odpornost proti prihodnim krizam in za to, da se eh, odstrani tveganje bank za javne finance. Poleg tega želimo tudi učinkovit bančni sistem, ki bo zagotavljal bančne storitve, ki bo um, zagotovil uh, varovanje depozitov. Uh, potem si želimo uh, produktivnih investicij, želimo podpirati realno gospodarstvo, ki bo prispevalo k rasti in finančni stabilnosti ne samo v Evropski uniji, ampak tudi globalno. Če se bomo odločili za ločitev dejavnosti med eh, eh, maloprodajnim in velikoprodajnim bančništvom, če lahko tako rečem, potem se moramo vprašati, ali bo ta ločitev eh, dokončna, kako je to treba upravljati, kakšne dejavnosti je treba voditi po ločenih institucijah. Zdaj imamo nekaj strukturnega ločevanja, eh, ki izhaja iz nacionalne zakonodaje, predvsem v Združenem kraljestvu, eh, Franciji, Nemčiji in pa tudi v ZDA. Treba se usredotočiti eh, ne samo na strukturne elemente zaščite, ampak tudi na to, da je treba izolirati tiste bančne dejavnosti, Eh, ki so ključne za, um, za stranke ali za uh, državo in potrošnike. Ne smemo dopustiti, da te dejavnosti uh, negativno vplivajo na uh, ljudi in ne smemo dopustiti tudi, da se banke rešujejo z davkoplačevalskim denarjem. Tukaj gre za vprašanje spreminjanja kulture. Eh, testiranje teh strukturnih eh, predlogov. Pri tem se postavlja vprašanje, ali se bo okolje spremenilo, ali bo zaščita eh, depoziterjev boljša, ali bomo lahko jih zaščitili pred tveganimi bančnimi dejavnostmi. Kriza je pokazala, da uh, prihaja do kontaminacije uh, strani uh, tveganih dejavnosti in to je ogrozilo uh, posojilo, dajav, posojilo jemalce. V predlogu moramo razmisliti tudi o kompenzacijah, o, nadom, o nadomestilih. V naši kulturi se razmišlja predvsem kratkoročno, gre za iskanje dobička, za tvegane dejavnosti. Tukaj imamo velike pobude in uh, moramo nadaljevati na predlogih uh, eh, CRD 3 in 4. Mm. Potem uh, se moramo vezati bolj na kreditne uh, cikle glede uh, kreditov. Naj povem, da je pomembno uh, nuditi denar za uh, zagon podjetij in tukaj si moramo ogledati predloge tudi za kredit za rast. Think, uh, v zadnjih desetih letih nismo imeli novih bank. Stranke si vse bolj želijo poštenih dogovorov. Želijo si, da bi bilo laže zamenjati račun, dobiti naj več za njihov denar. In začenjamo tudi opažati znake revolucije v bančnem sistemu z novimi storitvami, tako imenovanimi peer-to-peer. Nove tehnologije vstopajo v banke s tem načinom financiranja in posojanja. In vemo, da evropski bančni sektor ostaja zelo koncentriran. 14 bančnih skupin jih imamo, ki so globalno pomembne sistemske inštitucije. 15 bank ima v lasti 43 eh, odstotkov vsega, predstavljajo 150 odstotkov BDP-ja EU27, ponekod je ta odstotek še večji, recimo v Združenem kraljestvu. Razmerje velikosti banke v primeri z BDP-jem se je potrojil na 2000 odstotkov. Učinkovito. Konkurenčnost je torej pomembna za zagotovitev učinkovitega bančnega sektorja. Mislim, da potrebujemo več diverzifikacije in spodbujati, kot je rečeno, bolj potrošniko usmerjene bančne modele. Recimo, potrebujemo modele recimo bančnih hranilnic, tako imenovani peer-to-peer in na ta način se bodo stroški znižali, namreč stroški bančnih storitev. Prav tako menjava, prehod na druge račune lahko pomaga konkurenčnosti. Potrebno je poenostaviti to, da nekdo zamenja račun in tudi znižati ovire vstopanja na trg. Na ta način bo veliko laže delati v prihodnje. Naj zaključim z nečim novim, kar se dogaja v Združenem kraljestvu. Handelsbanken ni zelo nobel ime, vendar pa je to banka, ki najhitreje raste, vsaka dva tedna odprejo novo podružnico, ponujajo osnovne bančne storitve, torej hipoteke, posojila majhnim podjetjem in sicer ljudem, ki so v odaljenih območjih, nobenih bonusov, nobenih prodajnih ciljev in zdi se, da jim gre zelo dobro. Imajo neko, nek bazen sredstev, ta sredstva potem ulagajo in jih vračajo v sistem. Zato mislim, da je to, kar moramo mi narediti, da podpremo tiste banke, ki zagotavljajo spremembo bančne kulture, spremembo kulture, ki je nujna na dolgi rok, ne zato, da se na hitro pogasi na kratek rok, to je možno doseči strukturnimi predlogi, vendar potrebujemo dolgoročno spremembo kulture, Mislim, da nam to poročilo na lasno pobudo to omogoča, namreč da razmislimo o tem. Veselim se že mnenja poročevalcev Senci in drugih poslancev in v naslednjem tednu bom pripravila svoje predloge. Želela sem samo dati na mizo nekatere nove ideje in zdaj me zanima mnenje poročevalcev v Senci, ki vem, da imajo tudi nekatere ideje. Thank you very much, Charlene. Some uh, interesting ideas. Hvala, Lin, za zanimive ideje. Najprej bom besedo dala poročevalcem v senci. Eh, Korin za EPP. Ja, najlepša hvala. Rada bi se zahvalila Arlin za uh, njen celovit pregled uh, glavnih elementov, tudi poročila Likanen, kot tudi dodatnih idej, ki jih je uh, dala na mizo in o katerih je vsekakor treba še naprej razpravljati. Mislim, da je to za nas zelo pomembna razprava. To poročilo Likanen o strukturnih eh, reformah bančnega sektorja dopolnjuje velik paket zakonodaje, ki eh, so ga sprejeli parlamenti v zadnjih letih in se že izvaja. To je tudi moja prva pripomba v zvezi s tem poročilom. Ta velik eh, svežen zakonodaje, o katerem se trenutno razpravlja in ki se tudi že izvaja, glede tega moramo zagotoviti, da bo uh, linija ukrepanja dovolj odločna, uh, da bo ta zakonodaj res prinesla dodano vrednost in da bo Eh, tudi prinesla prave spremembe. Ta svežen mora biti dovolj eh, močan tudi za dosego naših eh, ciljev, namreč da banke postanejo močnejše in varnejše. In moramo se vprašati, kaj želimo doseči. Želimo si bolj odgovorno ravnanje, bolj finančno stabilne banke. Želimo si tudi Eh, zagotoviti kredite za realno gospodarstvo. Eh, financiranje je tukaj ključnega pomena in želimo ohraniti tudi raznolikost bančnih modelov. To pomeni, da imamo velike in majhne banke v Evropi. Mm, te banke prihajajo tudi iz zelo različnih okolij in imajo različna ozadja. Univerzalno bančništvo bi morali obdržati in to mora biti za nas tudi zelo pomembno ko z te perspektive gledamo na predloge, mislim, da je ključnega pomena, da formuliramo tudi našo evropsko uh, stališče o reformah. Kot si rekla Arlin, imamo poročilo Likanen, poročilo Vikers, ki se trenutno izvaja oziroma se prenaša v zakonodajo v Združenem kraljestvu. Uh, Ampak ko primerjate pristop Likanen s pristopom Vikers, uh, eh, lahko vidimo, da uh, so banke tukaj podvržene uh, višjim zahtevam, uh, višjim kapitalskim zahtevam, po drugi strani pa v drugem poročilu uh, je pa uh, sektor trgovanja podvržen tem višjim zahtevam ampak uh, imamo naprimer uh, eh, podružnice v Londonu in tudi druge po Evropi. Kakšen bo učinek uh, teh različnih pristopov? Ali bo možno dobiti neko uh, sintezo oziroma skupen pristop, za katerega bi si morali prizadevati? Pravilno si omenila uh, števila vprašanja v zvezi z možnostmi, ki jih predlaga Likanen glede tega, kako Eh, se definira trgovanje z um, lastnino, z imetjem, ali bomo imeli tukaj pravno ločitev ali celovito uh, ločevanje. Tukaj se še nisem odločila, kako bi bilo najbolje in odprta sem za različne predloge skušala bom tudi preizkusiti različne eh, pristope, o katerih sem zdaj govorila. Zdaj pa še nekaj o upravljanju glede eh, Bejlina in reševanja tega, o tem lahko še razpravljamo. Ampak eh, pomembno je tukaj postaviti vprašanje, ali bodo strukturne reforme spremenile kulturo strukturne reforme bodo dale spodbude eh, za spremembo kulture. To je res. Ampak na evropski ravni pogrešam dialog med samim sektorjem in eh, med eh, zakonodajalcem, naprimer med Evropsko komisijo, glede tega, kako izboljšati upravljanje in kako doseči bolj vzdržen bančni sektor. Imamo banke, ki včasih predstavijo Eh, svoj, svoje stališče. V, na nizozemskem imamo eh, nek, nek kodeks za banke in mislim, da bi imeli eh, lahko tudi v Evropski uniji tak kodeks. Banke se še niso začeli zavedati, da se na tem področju ni doseglo dovolj napredka. Možnost, da bomo eh, začeli oblikovati zakonodajo, eh, kjer bi moral sektor sam eh, predstaviti zakonodajo oziroma podati določene predloge. Ta možnost bi morala obstajati in sektor bi morali spodbuditi, da bi bil bolj ambiciozen na tem področju. Ne smejo eh, biti samo defenzivni. Eh, Zauzeli so defenzivno stališče tudi, ko je šlo za doda, dodeljevanje nadomestil v direktivi CRD sektor bi morali spodbuditi, da tudi sami začnejo izvajati neko bolj trajnostno in zdrno kulturo. Veselim se že nadaljnih razprav eh, tukaj v, raz, tukaj v odboru eh, s poročevalci v senci in tudi z vami kot poročevalko. Hvala, zdaj pa Wolf Klin za Alde. Hvala, Sheron, hvala, Alin, za poročilo. Hvala tudi, da si pripravila to besedilo. Veselimo se tudi že na pisno različico. Kar zadeva zastavljanje ciljev, smo si edini. Želimo si povečati stabilnost, želimo razbremeniti davkoplačevalce in želimo, da se bančni sektor osredotoči na glavno domačo nalogo, to pa je financiranje realnega gospodarstva. To pa zahteva kulturno preobrazbo. Brez nje ne bo nič. Zanimivo pa je to, da če tudi od Amerike do Evrope govorimo istih ciljih, pa je izhodišče za analizo posem drugačno, ker so problemi zelo različni. V Ameriki meni gospod Folker, da je potrebno eh, lastno trgovanje izuzeti. To kaže tudi zelo počasno udejanjanje njegovega predloga. V pogovorih z bančnimi zastopniki vidim, da definicija tega, kaj je tako imenovani prop trading, sploh ni tako enostavna in zato se dogaja v praksi, da verjetno ne bodo dosegli ciljev, ki so si jih zastavili. Vikers ima enostavnejši predlog, definicija glede tega, kaj je eh, poslovanje na drobno. Tisto, kar obžalujem, pa je, da načeloma nekatere države, recimo Francija, Združeno kraljestvo, Nemčija, tako kot si omenila, hitijo naprej, namesto da bi vsi skupaj poskusili delovati enotno. Končni rezultat bo, da spet ne bomo imeli enotne evropske rešitve, pač pa neko temeljno rešitev z različnimi nacionalnimi verzijami. To pa ni tisto, kar nas bo popeljalo naprej. In potem imamo problem, da, je, da so enaki pogoji oziroma enoten notranji trg le delno na voljo. Tukaj gre za celotno trgovanje, tudi tako imenovani market making, da bi to izuzeli, to je zanimivo. Kako se bo to izkazalo v praksi, moramo šele videti v konkretnih poskusih. Industrija, ne samo eh, predstavniki univerzalnih bank, tudi predstavniki drugih bank so zaenkrat še zelo skeptični, vendar pa bomo videli, kaj bo. Zdi se mi dobro, da v svojem poročilu obravnava tudi vprašanja glede reševanja bank, eh, razvoja in zdi se mi, da je zelo dobro, da je govora tudi o tako imenovanih bail-in inštrumentih. Omenila si primer, konkreten primer banke. Zdi se mi pomembno, da če banka danes ali čez tri leta zaide v hude težave, potem pri vseh predlogih, ki jih imamo na voljo, realnost ta, da v končni fazi morajo dolg plačati davkoplačevalci. Čeprav v primeru SNS-a so bile izdane obveznice, ki so postale brez prave vrednosti, tako da tukaj že imamo nek primer bail-ina, ki pa ni zadoščal. Tisto, kar me najbolj uznemirilo, je to, da imamo predlog Likanena na podlagi poročila na lastno pobudo, se zdaj pogovarjamo o tem, komisija pa bo verjetno do poletja pripravila zakonodajni predlog, obenem pa imamo že direktivo o kriznem upravljanju, tako da delamo na različnih frontah in zato moramo zagotoviti, da bomo rezultate teh različnih prizadevanj povezali v nek pameten zaključek. Vprašanje, ki je še vedno odprto zame pri inštrumentu Bel in je to, kdo naj vlaga ven. Eno je namreč jasno, kot pravi Likajnen, ne morem zmanjšati tveganja tako, da dopustim, da ena banka odkupi belin inštrumente druge banke. To pomeni, da sicer se eno banko reši, druga banka pa ima tveganje na svojem računu. To ne more biti prava rešitev. Ko pa pravim, da bi kupovali mm, zavarovalnice, potem je spet tu davkoplačevalec namreč spet bo varčevalec ali upokojenec tisti, ki bo moral sodelovati. To spet ni nič. Kakšna je torej idealna rešitev za to, da dobimo pravega investitorja za te inštrumente Belin? Kar pa zadeva upravljanje, lahko se pridružim temu, kar si povedali ti in tudi govorniki pred menoj. Lahko povem samo to, da je obžalovanja vredno, da je industriji očitno tako zelo težko, da bi sama od sebe skušala dati dobre predloge za to, kar je šlo narobe. Na ta način bi dali signal vsem, videli smo, dobro, mnogo stvari je šlo narobe, ampak v prihodnje želimo ravnati bolje. Namesto tega so vse čas v defenzivi in se trudijo, da bi zagovarjali trenutno stanje. To je človeško gledano razumljivo, vsi težko sprejemamo spremembe, vendar pa mislim, da je škoda, da je tako. Uh, uh, uh, on... Hvala. Zdaj pa Filip za zelene, izvoli. You, Sharon. That... Hvala, Sharon. Mislim, da imamo vsi skupen cilj, uh, oziroma cilj je, želim podariti dva izmed njih. Eden je, da se. Eh, nekako omeji eh, moč trga, da se poveča konkurenčnost v bančnem sektorju. Eh, majhno število velikih institucij uživa monopol na trgu zaradi te implicitne, tega implicitnega jamstva. Treba je ponovno vzpostaviti konkurenčnost na trgu. Ni normalno, da določene institucije lahko Eh, financirajo dejavnosti bolj ugodno kot druge, zato ker uživajo neko eh, jamstvo davkoplačevalcev in ne želimo, da bi davkoplačevalci bili temu izpostavljeni. Potem pa še dva argumenta, ki eh, jih večkrat slišim od industrije. Univerzalni bančni model je uh, najbolj uh, uspešen, sam živim v Belgiji in vam lahko to potrdim. ni bilo nekih neprepustnih oddelkov eh, med različnimi sektori trga, ko je šlo za um, bančno poslovanje s fizičnimi osebami in za druge vrste bančnega poslovanja. In zato nam ni bilo treba reševati eh, KBC-ja, Fortisa, Dexije in drugih bank. Eh, ni res, da je univerzalni model bolj uh, robusten, bolj uh, trden. Uh, Različne banke so uh, propadale in vse so potencialno ranljive. Um, gre pa za oddelke in za to, kako so ločeni med seboj. Potem imamo različne študije, ki kažejo, da je na začetku to res, potem pa, ko se uh, uh, banka širi, uh, to ne postane več res. Takrat je težko uh, obvladati neko institucijo, ki je uh, velika kot Deutsche Bank ali. Uh, Eh, kakšna druga velika institucija. Delal sem eh, v velikem podjetju eh, IT. E, imeli smo različne oddelke za programsko opremo in druge. In niso, potrošniki niso hoteli kupovati vse od nas, ampak so si želeli več konkurenčnosti. Eh, rekli so tudi, če boste do nas eh, prestrogi, to pravijo banke, potem se bo bančništvo preselilo v manj pregledne, manjše banke. Potrebujemo eh, močno kontrolo na mejami med bančničom v senci in med bankami. Nimam problema z ljudmi, ki igrajo na srečo in potem eh, imajo dobiček ali pa izgubo. Eh, tukaj moramo prepričati tudi, da bi davkoplačevalci izgubili svoj denar. Potem eh, gre za to, ali bodo se izgubila delovna mesta. Ekonomija obsega je tukaj pomembna. Če integrirate, potem ustvarjate delovna mesta. Če pa banke delite, potem se bodo delovna mesta uničila oziroma bodo propadla. Eh, lahko imamo eno ali drugo možnost, ne moremo imeti obeh. Če bom, bodo institucije postale manjše, potem eh, boste verjetno ustvarjali delovna mesta. Eh, potem ustvarjanje trgov, da to ne bi dobro vplivalo na gospodarstvo. Treba jih je samo opredeliti oziroma oceniti po tržni ceni. Ne smemo imeti nekih uh, subvencij ali podpor. Govoril sem s finančnim ministrom in predstavnik uh, Deutsche Bank je vprašal um, predstavnika finančnega ministrstva neke države Evropske unije in ali, vprašanje je bilo naslednje, ali se strinjate, da bi institucija morala plačati tržno ceno za svoje tržne dejavnosti, za dejavnosti na trgu. Tukaj gre za neko implicitno subvencijo oziroma reševanje strani davkoplačevalcev. In ta predstavnik je rekel, ne, ne želim plačati realne cene mojih dejavnosti na trgu. Toliko o tržnem uh, gospodarstvu. Včasih mislim, da sem zadnji uh, liberalec. Uh, potem imamo um, izvedene instrumenti, njihov obseg je še vedno 11 krat večji od realnega gospodarstva, za 11 odstotkov večji od realnega gospodarstva. Torej, tukaj eh, tudi stvari ne delujejo dobro. Pa še eh, pristop Evropske unije v primerjavi z nacionalnim pristopom. Nacionalne pristope že imamo, ko je Združeno kraljestvo začelo z neodvisno komisijo eh, bančnega sektorja, pregledom bančnega sektorja, so bili pripričani, da ne bo iz Brusla prišlo nič. Eh, komisija je eh, takrat potem videla, da je struktura reforma res potrebna, ampak ta proces se je začel že prej in ne moram razumeti, da sta Berlin in Pariz nadaljevala z bolj zadržanimi reformami kljub temu, da vedo, da se nekaj eh, pripravlja. In zato lahko samo te pobude berem eh, kot nek način, da se eh, šele pripravljajo resne reforme, ki jih bo podprl ta odbor. Glede CRD4 smo uspeli doseči soglasno stališče Evropskega parlamenta. In sicer glede tako pomembne teme, kot so banke, mislim, da lahko ta dosežek eh, ponovimo tudi tukaj. Verjamem, da imamo veliko večino eh, tukaj, večino ljudi, ki želijo, da so banke ehm, na uslugo realnemu gospodarstvu in da dobro delujejo. In eh, tukaj bo treba povezati različne nacionalne. Eh, pobude. Pogajanja bodo težka, ne toliko med nami, ampak med nami in državami članicami. Hvala. Okay, e uh, Dobro. Zdaj pa gremo na EKR in druge. Today. Torej. Ja, lahko tudi to vlogo igramo danes. Hvala lepa. Ena od frustracij, ki jih je omenilo veliko poročevalcev v senci je to po petih letih, po štirih letih po Lehman Brothers smo dobili vso to zakonodajo. Veliko podpor je bilo za to zakonodajo, tudi v tem podporu, vendar pa se bistva problema nismo lotili, kot je dejala Arlin. Če bi banka jutri propadla, bi še vedno morali vstopiti davkoplačevalci. To bi morala biti naša prva domača naloga. In zato se moramo lotiti tega vprašanja čim prej. Mislim, da vem sicer, da je težko, ampak ko je neka vlada na oblasti in propade banka, so v igri tudi delovna mesta, vendar pa moramo biti eksplicitni, nič več reševanja z davkoplačevalskim denarjem. Če ste na liberalnem trgu, moramo reči, zakaj bi sploh reševali neko banko, če je trg svoboden, potem je pač svoboden. Nekateri mi pravijo, zakaj, predvsem levičari, zakaj naj bankiri dobijo vsta denar. Mislim, da moramo po celotnem političnem spektru doseči soglasje, da ne bomo reševali bank. To pomeni, če banka zaide v težave, imamo redne postopke. To pomeni prenos depozitov, prenos strank. Ampak plačilni sistem mora vse čas nadaljevati tudi bankomati, tako da ljudje lahko še vedno dvigujejo denar. Sicer boste namreč naleteli na eh, državljansko nepokorščino, ampak vse imamo redne postopke, kako lahko neka banka zapre svoja vrata, če ne uspešna. Ko se pogovarjate z bankami in sprašujete direktorje bank, dobite različne odgovore. Predsedniki uprav v Združenem kraljestvu so mi rekli, ne pogovarjamo se prav dobro med seboj, ko sem jih vprašal, zakaj niste pripravili predlogov. V Avstriji so mi rekli, žal mi je, ampak vedeti morate, da nekatere naše banke so prevelike, da bi propadle in jaz pravim, žal, jaz tega ne bom sprejel. Predsednik uprave neke velike nemške banke mi je dejal, a mislite, da nam je všeč, da nas morajo reševati davkoplačevalci? Jaz pa pravim, in kaj potem? Odgovor je ta, nič več reševanja z davkoplačevalskim denarjem, ampak zato potrebujemo ustrezne postopke. Druga stvar je odgovornost vodilnih. Soglasja nimamo o tem, kdo bi moral nositi odgovornost. Nihče trenutno ne odgovarja za slabo upravljanje bank. Kje je odgovornost direktorjev? Po partnerskem modelu so direktori neposredno odgovorni ali pa morda lahko najdemo vsaj neko polovično rešitev za to, da bojo direktori izpostavljeni obveznicam lasnih inštitucij. Ravno zato, da zagotovimo, da bodo delili usodo drugih. Nič nimam proti, če je banka uspešna, če je dobičkonosna. Naj dobijo nagrade direktori. Sem pa proti temu, da tudi ko banke propadajo, direktori še vedno dobivajo nagrade. To ni prav in tu se moramo strinjati. Potem so rač, tu še računovodski standardi. Ti so zelo tehnični, zapleteni, ljudje si zatiskajo oči. Ampak mislim, da so tudi mednarodni standardi računovodskega poročanja imeli pomembno vlogo. Mislim, da moramo poskrbeti, da če se nekateri inštrumenti ne bodo izkazali za dobre, potem morajo denarje imeti rezervacije za to, da lahko poplačajo izgubo oziroma da pokrijajo svojo izpostavljenost. Videli smo, da so v AEG bili izpostavljeni 2,8 bilijonov. Ni načina, da bi imeli take rezervacije. Računovodski standardi pa to omogočajo. V starih dneh, ko je veljala previdnost, niste mogli ustvariti takega prihodka, ker ste vedno morali imeti na strani dovolj denarja za potencijalne izgube. Po drugi strani pa lahko ne prijavite izgube, dokler ta ne nastane, vendar pa lahko knjižite dobiček že vnaprej. Omogočili smo, da nas računovodski standardi vodijo v to smer in mnogi ljudje pravijo, da ne zaupajo več bilancam stanja bank. In da ni nujno, da so banke še delujoče, kljub temu, da njihovi papiri izkazujejo drugače. Druga stvar. Revizija. Tudi revizija je zelo tehnična. Ljudje si zatiskajo oči pred uh, revidiranjem. Uh, revidiranje ni več to, kar je bilo. Revizori ne uporabljajo več svojega poklicnega skepticizma in ko vidijo nekaj, se ne obrnejo več na banke in rečejo odboru za revizijo, zakaj so te številke take, kot so, ampak rečejo samo, odkljukajo, postopek ste opravili v redu. In kaj se zgodi? Videli smo, da tudi potem, ko banke dobijo pozitivno revizorsko poročilo, še vedno lahko propadejo oziroma zabredejo težave. In še zadnja stvar, nasplošno povedano, večina ljudi misli, da ko dajo denar v banko, je ta denar deponiran. Ne. Mi v bistvu bank, te banki posodimo denar, ta pa posoja naprej in dobiva visoke denarje za to. Želim si večjo transparentnost. Mislim, da bi morali vedeti, ali je vaš denar deponiran ali se posoja naprej. Morda bi bilo možno, da bi denar deponirali na nek varen način, tako da boste dobili več denarja, kot če bi ga imeli pod svojo žimnico doma, vendar pa boste lahko imeli vse čas dostop do svojega denarja, ne pa da imamo neke jamstvene scheme. Imamo nekatere zelo enostavne ideje Ampak mislim, da če se teh stvari lotimo na enostaven način, bomo imeli veliko več kompetentnosti našega bančnega sektora. Ampak mislim, da se mnogi, ne glede na našo politično prepričanje, strinjamo z mnogimi stvarmi, ki jih je izrazila poročevalka. Hvala. S tem smo zaključili z poročevalci v senci. Trije ste se še javili k besedi. Uh, Natalie... Neteli, te besede, aha, še prvonš. Tudi komisija je tu. Dobro bi bilo slišati, kdaj lahko kaj pričakujemo, če bo Arlin pripravljena Liam. Ampak mislim, da bomo morali skrajšati naše pripombe časovno gledanje, ker imamo samo še kakih deset minut, teoretično gledano Liam. Merci Sharon. Euh, merci. Hvala, Sharon. Hvala tudi Arlin, ki je zelo dobro zastavila današnjo razpravo. Zelo pomembno je, da jo opravimo, kajti bančna reforma je morda tista stvar, ki bo dejansko zapolnila vrzeli v razpravi o bančni uniji. Bančna reforma je zelo pomembna in nam bo ali pa ne bo zagotovila ustrezne regulative na tem področju. Pomembno je, da komisija in parlament določita pravila. Trenutno namreč imamo eh, nekatere države, ki so že vnaprej predvidele razvoj dogodkov in so začele izvajati nekatere delne reforme predvsem zato, ker so na njo pritiskali različni lobisti ali pa ker so bili nacionalni interesi taki, da niso hoteli iti bistveno dlje. Zelo pomembno je, da torej mi postavimo ustrezen okvir. Mislim, da imamo dva velika dosjeja, ki bosta zelo pomembna pri tem poročilu. Predvsem gre za obseg dejavnosti, ki veljajo kot špekulativne in bi jih bilo potrebno omejiti. Tu imamo poroli, poročilo Viken in 16 odstotkov celotnega prometa bank naj bi bilo uloženega v špekulacije. Potem pa imamo tudi manj različne različice tega. V Franciji recimo je govora samo enem odstotku eh, špekulativnih zadev, ki naj bi bile kot take tudi zapisane. In tu nekje med enim in šestnajstimi odstotki naj bi parlament poiskal pravo ravnovesje. Recimo tudi oblikovanje trga, potem so tukaj skladi hedge, tudi to je zelo omejeno v združenem oziroma v ZDA in to bo zahtevalo tudi posebno pozornost od nas, ko bomo govorili o Evropski bančni uniji. Drugo področje pa je, kako so zadeve nastavljene. Namreč pri likenenju imamo stvari, ki presegajo meje sedanjih okvirov. Tu je govora o tem, ali banke delajo za lasten račun ali ne. In tu moramo postaviti mejo ali bomo vse to dali posebej in, in imeli naložbe posebej, ali pa želimo res popolno ločitev. To je še razprava, ki je še povsem odprta. Tri stvari so tukaj. Najprej sprejemanje tveganja na strani bank. Če ne bo te ločitve, potem bomo še naprej imeli koncept bank, ki so prevelike, da bi propadle. Potem deponent. Davkoplačevalec bo plačeval v končni meri, kajti obstaja jamstvena schema in če ne bo ustrezne ločitve, potem bo pravi problem ta, da imamo implicitne bančne garancije in celotno banko bo potrebno rešiti v primeru, da se zgodi, da banka s svojimi špekulativnimi dejavnostmi zaide v težave. Hans Peter Martin. Hvala lepa. Alen, tebe in celoten odbor bi rad spodbudil, da bi bili zastavonoše na tem področju prvi v vrsti in gre za osrednje področje, ki je zelo pomembno za mnoge naše voljivke in voljivce. Mislim, da je prav, da mi kažemo pravo pot. Ob vsem tem, kar se počne v tej hiši, bi rad spodbudil, da ravno pri tem poročilu obravnavamo to tematiko zelo široko, ne samo nek odgovor na poročila Likanen. Mnogi kolegi so že povedali, Zdaj je treba zadeve še okrepiti. Ne gre samo za bančni sistem in na to, ali so banke prevelike, da bi propadle. Gre tudi za tako imenovani bančni sistem v senci. Tu zahtevajo naši voljivci odgovor in ta odgovor morajo dobiti. Vsad akter. Vsak produkt je treba nadzorovati in želel bi, da se to odrazi tudi v tem poročilju. Vedno imamo enak problem in sicer pripravljamo zelo tehnična poročila na zakonodajnem področju, ne gre drugače, ampak pri tem poročilu na lasno podbudo je pa to velika možnost, da zadeve obravnavamo tudi politično. Menimo, da danes vidimo, da nekatere skupine, tiste, ki zahtevajo delitev Evrope, pa danes niso prisotne. Tisti so ljudje, ki so delujejo z lobisti velikih bančnih sistemov. Mislim, da moramo jasno povedati. Govorim o stranki UKIP. In mislim, da ravno oni, ki danes niso prisotni, da je tudi njihove glasove treba ustrezno zajeziti. Hvala lepa. Tudi sebe sem uvrstila na seznam. Mislim, da moramo biti zelo previdni, da ne bomo najboljše naredili za sovražnika dobrega. Poglejmo si pravilo Volker v Združenih državah ko so zadeve zelo zakomplicirali, ko so skušali opredeliti, kaj je na eni strani črte in kaj na drugi. Črta pa je zelo nejasna. Mislim, da ni pomembno, ali gre pet odstotkov na napačno stran. Pomembno je to, da imate 95 odstotkov ustrezno rešenih. In mislim, da se to povezuje tudi z kapitalskimi alokacijami in načrti za obnovo. Pri CRD 4 smo imeli to na skoraj konsolidirani ravni. Dejstvo, da imamo tako imenovani ring fencing, pomeni, da stvari ne bodo potovale z ene strani na drugo in potem pravzaprav ni pomembno, odkot pride električni šok mislim, da tu potrebujemo širši pogled, vendar pa, ko smo imeli razpravo z eh, Volkersom in Vikersom v razpravi, ki so organizirali Filip in drugi, se je izkazalo, po mojem mnenju, to, da so zadeve, Še težje, če ne govorimo o poenostavitvi, namreč če zadev ne bomo poenostavili, enostavno ne bomo prišli do rešitev, ki jih v končni fazi potrebujemo. Tako da je to integrirano. Naslednja stvar, o kateri želim nekaj povedati, pa je tako imenovani bail-in. Ulagateljem ta ideja sploh ni všeč. To pomeni, da bo morda treba plačevati višji donos za to, da se to sproži. Želijo si nek inštrument, ne da bi sprejeli tveganje lasniških eh, papirjev. Ne vem, ali je to dobra ali slaba ideja, ta tako imenovani jojo, ampak pri teh inštrumentih je dobro to, da se lotevamo neenakosti vlaganja v dolžniške oziroma lasniške vrednostne papirje. Ni prav, da vedno gledamo samo v dolžniške inštrumente in davčne olajšave, ki jih ti prinašajo. Če boste morali plačati nekoliko več, bodo morda nekateri vlagatelji rekli, kaj pa, če bi morda začel vlagati tudi v lasniške papirje. To so nekatere moje misli. Zdi se mi pa, da smo slišali veliko dobrih idej. Zadnja na dnevnem redu je še Pervanš. Merci, Sharon. Euh, faire... Euh, Hvala, Sharon. Vrsto pripomp imam. Najprej bi rada spodbudila Adlin. To bo zelo pomembno poročilo, kar zadeva časovnico. Vprašanje ločevanja bančnih dejavnosti. Nekateri so začeli, kdaj? Oktober 2007. Že takrat se je začelo govoriti o tem ločevanju dejavnosti. Zdaj so se stvari odvile in bojim se, da bomo končali ta mandat, ne da bi pravzaprav povedali svoje mnenje o tem, kako je potrebno spremeniti bančne strukture. V tem kontekstu. Mislim, da je nam je vsem znano, kako je, ko hočeš dati pobudo na evropski ravni In Evropski parlament je včasih tudi lahko kontraproduktiven. To ima včasih lahko nepredvidene posledice. Ampak, če si pogledamo nekatere države članice, recimo, če si pogledamo francoski kontekst, nek naš kandidat, gospod Olon, je govoril, kako pomembno bo to vprašanje v predvolilni kampanji. Zdaj pa vidimo, kaj se nam dogaja, ko želimo sprejeti vse skupaj v okviru CRD-ja 4. Bojim se, da bomo morali zakonodajo prenoviti tudi tisto, ki je že del pravnega reda mnogih držav članic. Poleg ločevanja depozitnih in investicijskih dejavnosti pa se mi zdi, da moramo biti zelo previdni, da ne bomo pozabili tudi na načelo sorazmernosti med bančnim sektorjem in gospodarsko dejavnostjo neke države. Irska je dober primer ali pa drugi bančni modeli. Tam, kjer se pojavljajo težave na depozitni strani ali pa investicijski strani. Tretja stvar, ki bi jo rada omenila, pa je naslednja. Upam, da ne dajemo občutka, da bo vse rešeno, če bomo ločili depozite in naložbe, kajti naložbe se bodo potem nadaljevale na način, ki ni nujno trajnostni, če bo temeljilo vse skupaj na modelu, ki se ga moramo lotiti, to pa so bančne dejavnosti v davčnih oazah. V francoski razpravi se je to na veliko pojavljalo in mislim, da je nujno, da ne zabrišemo čisto vseh razmejitev. Ko govorimo o razmejitvi dejavnosti, lahko govorimo o bančnih dejavnostih, vendar pa si poglejmo tudi davčne utaje in davčne oaze. Kajti, če bomo to izpustili, potem se bojim, da bo vse za manj. Arlene McCarthy mislim, da ima prav ko pravi, da moramo financirati realno gospodarstvo in so drugi načini, kako je to možno narediti z neposrednim stikom in lahko bi na nek način tudi zaopšli bančni sektor. Bančni sektor postaja tako zapleten, da so pravzaprav pozabili na svojo osrednjo dejavnost, to pa je financiranje realnega gospodarstva. In zato ko se spuščamo v to reformo, ne pozabimo, da je naš cilj predvsem povečati stabilnost sistema. Obenem pa ne pozabimo, da želimo, da banke ponovno začnejo izvajati svojo osnovno dejavnost, to pa je financiranje realnega gospodarstva. Tu bo treba še kaj dodelati. In mislim, da smo se nečesa naučili tudi iz razprave v Franciji. Namreč, kaj pomeni postaviti okvir za trg? To smo videli v poročilu Wernerja Langena. In tu je treba še kar nekaj stvari doreči in to bi nam moralo pomagati, da mm, vključimo tudi stvari, ki smo jih do sedaj želeli ohraniti izven tega okvira. Um, uh, well, Ker nam zmanjkuje časa in ker bi rada odgovorila na nekatere prispevke, bi rada vprašala komisijo, ali vedo, kakšna je časovnica za predstavitev zakonodajnega predloga. V eni minuti, prosim. Yes, Hvala, predsedujoča. Naš namen je, da bi predstavili naš predlog nekje tam do poletja. When, when Rekli ste nameravate, kaj to pomeni oziroma katere so ovire, da tega ne boste dosegli do poletja, morda. Govorim seveda o letošnjem poletju. Lahko poveste, kaj pomeni tam okoli poletja? Kaj ta okoli pomeni? Okay. Um, one thing which... Ena stvar je nova v naši časovnici in sicer, da imamo sedaj poročilo na lastno pobudo Evropskega parlamenta. Seveda bo komisija zelo pozorno spremljala to poročilo. Ne morem vam natančno povedati, kaj pomeni poletje. Navodila, ki smo jih dobili iz najvišje hierarhije v Bruslju, je to, da bi pač čim prej poleti dobili ta predlog. No, mi smo zelo prožen in deloven odbor in nočem, da imate občutek, da zato, kar imamo mi poročilo na lasno pobudo, morate zdaj vi nehati um, pripravljati vaše delo. Mi lahko delamo več stvari hkrati, tako da ni problem. Naša časovnica je naslednja in skušala bom odgovoriti na vse, kar ste dejali. Moram pa reči, da sem zelo vesela, da smo slišali nekaj, nekaj zelo dobrih pripomb. Podobno kot pri vsakem poročilu, sem kot poročevalka omejena številom besed, ki jih smem zapisati. In zato bom zelo odvisna od poročevalcev v senci, ki mi bodo pomagali zboljšati poročilo. Morda bi v prihodnje morali pogledati, ali bi poročila na lasno pobudo res morala biti tako mejena z besedami, zlasti ko gre za pomembna poročila in za našo dolgoročno vizijo. Moram pa reči, da sem bila prijetno presenečena nad vašimi pripombami in to kaže, da je prav, da gledamo na to skozi prizmo spremenjene kulture. Namreč, pripombe kažejo, da če bomo čakali na bančno industrijo samo, da da predloge. Mikrofon, prosim. In English we have a phrase that says that from that perspective i think it is incumbent upon us to come forward with some uh, ideas in this area and because it is an early report. mislim da če bomo čakali tako dolgo potem bo prej pek zmrznil zato mislim da je čas da tudi mi pripravimo rezultate našega dela razprava se je vrtela predvsem glede vprašanja ločevanja ampak naj se vrnem še na vprašanje kulture to, kar je bilo v britanski situaciji zelo očitno, ko govorimo o medkulturni kontaminaciji. Tukaj ni šlo zgolj za investicijski del. Zakaj pa je prišlo do razprodaje tudi um, pri poslovanju z občani? Zato, ker je prišlo do prelitja težav. Namreč zato potrebujemo, po mojem mnenju, za vse cilje, ki sem si jih zastavila, to, da moramo dejansko zaščititi poslovanje z občani, kajti na ta način potem dejansko dosežemo um, rast, podporo realnemu gospodarstvu. In to so menili mnogi kolegi. Sajt je dejal, da moramo jasno posredovati sporočilo, da ne bomo več reševali bank, da ko plačevalci ne bodo več plačevali za prekomirno prevzemanje tveganja in napake. Če dam primer Združenega kraljestva, ker to najbolje poznam, Mi imamo nacionalizirano banko, 82 odstotkov v lasti države, ki je bila zelo množično vključena v krizo z Liborjem in zato so morali tudi plačevati velike kazni. Zato se znajdemo v situaciji, ko denar, ki ga plača ta banka v obliki kazne, je davkoplačevalski denar za globalno banko, denar, ki gre v državne roke in George Osborne, tu ne napadam vašega eh, človeka, ampak odločili so se, da bodo ta denar uporabili za to, da podprejo vojake, ki so izgubili svoje ude v vojni v Afganistanu. Ampak vidimo, da so na nek način pravzaprav reciklirali denar od teh kazni, čeprav je to denar davkoplačevalcev. Gre pa v osnovi za propad bank, zato smo se znašli v situaciji, ki zahteva korenite reforme. Strinjam se s tistimi, ki zagovarja radikalne reforme, kajti zdi se mi, da to potrošniki želijo. Če vam dam številke zaupanja strank, boste videli, da si javnost želi močnejše, varnejše banke, ki opravljajo svoje dela. Zato se bomo morali lotiti tega vprašanja, kateri je najboljši pristop. Korin je zelo jasno povedala, ali si želimo harmoniziran notranji trg, si želimo enoten trg, potem moramo tako nemški kot francoski vladi reči, zmotili ste se. Hotela sem reči tudi britanska vlada, se moti, treba bo poiskati nekaj na sredini. Britanski model je bil namenjen globalni bančni industriji. To pa je še bolj tveganjo, kot so posamezne države članice. Če imate v svoji državi globalne banke, ki prevzemajo preveliko tveganje, potem se tu vrnemo na to, da te banke delajo čezmejno. A boste potem imeli drugačna pravila za isto banko, ki dela v Združenem kraljestvu ali pa v Nemčiji, Franciji? To je temeljno vprašanje, kako se bomo tega lotili. Ali bomo imeli lasten sistem, ki bo mešanica sedajnih treh predlogov, bomo postavili na noge nekaj posem novega, bomo imeli neke minimalne kriterije, mm, neko, nek nabor orodij, ki jih bo morala spoštovati vse države. Preko tega pa lahko greste le v izjemnih primerjih, ampak kaj se takrat zgodi za notranjim trgom? Všeč so mi ideje različnih kolegov, tudi glede odgovornosti direktorjev, recimo, saj ima prav tudi kar zadeva računovodske standarde. Pogledati si moramo, kateri so temeljni razlogi za težave. Sharon je dejala, in tu se strinjam, v ZDA so se odločili za to, da so skušali opredeliti ustrezno revidiranje, ampak rezultatov ne bodo nikoli dobili. To ni pravi pristop. Če vi spoh ne morete opredeliti, kaj je tisto, pred čimer se želite zaščititi oziroma tisto, kar želite izolirati. Potrebujemo torej prožne pristope, ampak prožni pristopi morajo poskrbeti za to, da se vrnemo na temeljno vprašanje, kako spremeniti kulturo, kako dobiti večjo konkurenčnost na trgu in kako ščitimo to, kar moramo zaščititi. To pa so vprašanja, ki zadevajo depozite, in osnovne bančne storitve, na katere se ljudje morajo zanesti in se za nje odločati na dolgi rok. Ne gre samo za to, da omejimo to vrzel, jo zamašimo, pač pa potrebujemo trajnosten bančni model, ki ga, kot je dejal Hans Peter, lahko obvladujemo, kajti Tega ne moremo vključiti v zakonodajo, zato potrebujemo to poročilo. Biti moramo torej ambiciozni, spremeniti kulturo. Kot rečeno, industrija sama te kulture ne bo spremenila. Toliko še časovnica. Osnutek poročila bom predstavila, to bo poročilo, ki ga bom sama napisala, če bodo kolegi zadovoljni s tem. Vem namreč, da se včasih dogaja, da potrebujemo kar nekaj tednov za prevod ampak to poročilo bom sama um, razdelila, koga bom pripravila. Vem, da vsi razumete dovolj dobro angliško, da lahko vsaj začnete delati, kar bo sicer časovnica zelo tesna. Predstavitev v odboru 21. marca. Upam, da smo se sedaj dovolj pogovarjali, da se bomo še dovolj pogovarjali, da bomo spremembe relativno hitro uredili in potem 15. aprila rok za vložitev predlogov sprememb. 7. maja obravnava predlogov sprememb in potem na majskem plenarnem zasedanju glasovanja. Na ta način bomo lahko nekaj dobili v odboru in na to na plenarnem zasedanju še predej julija komisija predstavi svoje predloge, zato da bomo lahko vplivali na ta predlog komisije. S tem bi se rada zahvalila kolegom za zelo korisno izmenjavo mnen in veselim se že, da bomo delali skupaj, da v končni fazi dobimo poročilo, ki bo vizionarsko, ambiciozno in ki bo predstavilo izzive tako za samo industrijo, kot tudi za regulatorje. Sedaj pa sama predsedujem nekaj časa. Naslednja točka je letno davčno poročilo, kako sprostiti potencial EU za gospodarsko rast. Poročevalka je Ildiko Gal-Pelc iz EPP-ja. Takoj ji dajem besedo. Uh, we'll shadows, uh. Potem pa poročevalci v senci in tako naprej. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Zelo na kratko bom predstavila svoj osnutek poročila, ker nam je časa že zmanjkalo, pa v bistvu tudi zato, ker ste poročilo dobili že pred nekaj eh, tedni v svojih jezikih. Dobila sem nalogo, da predstavim spremembe davčne politike Evropske unije v letu 2012 eh, v luči sprostitve potencijala EU za gospodarsko rast. Davek na davčne transakcije oziroma na finančne transakcije je bil sprejet v 11 državah članicah. Za leto 2014 se načrtuje akcijski načrt za davčno politiko Evropske unije. To je zame zelo dobro. Sama sem poročevalka in v svojem poročilu sem se spraševala, kako bi lahko sprostili gospodarsko rast, ker imamo zelo stroge fiskalne predpise, bo vse skupaj nekoliko težje. Vseeno pa lahko povdarimo, da je od leta 2000 v Evropi v veljavi davčna politika, ki spodbuja rast. Številne države članice imajo takšno davčno politiko. Davčna politika bi lahko bila gonilo evropskih gospodarstv. Davčne olajšave bi morali uvesti, ki bodo smiselne, zato da bi spodbujali proizvodnjo in da bi presežek prihodka porabili za, naprimer, vrčevanje. Tri je dejavniki vplivajo na gospodarstvo, to je delovna sila, kapital in tehnološki napredek, ampak davčne politike na kratki, srednji in dolgi rok bi prav tako morale slediti temu vzorcu. Davčna politika lahko sledi novemu dvostopenskemu modelu, ki je namenjen ponovni oživitvi gospodarstva in ustvarjanju dolgoročne in dolgotrajne potrebe. Posvetili bi se lahko davčnim olajšavam in ustreznemu obdavčevanju, tako da bi to pozitivno vplivalo na ustvarjanje delovnih mest. Mesto višanja davčnih stopenj in uvajanja novih davkov mislim, da bi bilo bolje, če bi razširili obstoječe davčne baze oziroma davčne osnove, kajti tudi to lahko vpliva na proračune pozitivno. To je nekaj novega v našem osnutku, pa vendar spoštujemo pristojnosti držav članic. Vse eno, uvajamo tako imenovano koordinirano davčno kačo. Države članice ne bi harmonizirale svojih davčnih sistemov, ampak bi jih koordinirale tako da bi upoštevale davčne eh, reze oziroma davčne olajšave in davčne stopnje v drugih državah članicah. Vse skupaj bi bilo bolj sledljivo in bolj izvedljivo. Upoštevali bi tudi različna gospodarska ozadja teh držav članic. Prostora nisem imela veliko, zato v svojem poročilu nisem spregovorila o ukrepih potrebnih za boj proti davčnim goljofijam. Vseeno pa je to zelo pomembno področje, morda bom uložila kak predlog spremembe v zvezi s tem in kakor je bilo povdarjeno v davčnem programu OECD za leto 2012, moramo se boriti proti agresivnim davčnim politikam in računovodskim politikam velikih družb preglednost davčnih režimov in boj proti davčnim goljofijam je ključen del našega eh, prizadevanja za oživitev gospodarstva, kajti to lajša pritiske na proračune držav članic. Če ne bomo uspešni, bomo povečali nezakonito gospodarstvo in to ne bo dobro za nikogar. Prav tako moramo izboljšati zmožnosti pobiranja davkov v državah članicah. Kajti to je zelo pomembno pri manjšanju dožniške krize oziroma lajšanju dožniške krize. Prav tako pa bi se države članice lahko izmenjale najboljšo prakso na področju pobiranja davkov. Akcijski načrt komisije iz leta 2012 o boju proti davčnim goljofijam in izgibanju davkov je poročilo, ki ga moramo upoštevati, vendar mislim, da bi komisija morala vseeno k malu objaviti spremljevalne mehanizme, ukrepov pa tudi semafor. Hvala, kolegice in kolegi, to je zaenkrat vse, kar sem želela povedati o svojem osnutku poročila. Veselim se že komentarjev kolegic in kolegov, poročevalcev v senci. In hvala. Hvala lepa, poročevalka. Ole Ludvigsen v imenu socialistov. Izvolite. Ja. <clears throat> Hvala lepa. Na začetku se želim zahvaliti poročevalci za zelo zanimivo poročilo. To poročilo je zanimivo zato, ker se posveča povezavi med davki in rastjo. To je vidik davčne politike, ki je pomembnejši sedaj bolj kot kdajkoli prej. Žal pa se to vse prepogosto zanemari. Tri načela moramo upoštevati pri tem. Prvič. Okrepiti moramo nacionalna in evropska prizadevanja na področju davčnih goljofij in izogibanja davkom. Evropska komisija je sprejela nekaj zelo pomembnih pobud na tem področju v zadnjih mesecih, sedaj pa moramo poskrbeti, da bo to prišlo od besed k dejanjem zagotoviti moramo ugodne pogoje za trajnostno gospodarsko rast. Zagotoviti moramo boljša pravila glede javnih financ in konkurence. Ljudje ne smejo imeti razloga za goljofanje. To je vprašanje, ki je omenjeno v osnutku poročila, zato je to dobro. Vendar, mislim, da bi morali temu vidiku nameniti še več pozornosti. In še socialni vidik, to bi morali vključiti v poročilo. Ne smemo imeti davčnih struktur, ki povečujajo delitve v družbi. Te velike vrzeli niso najspremljive samo same po sebi, ampak tudi negativno vplivajo na gospodarsko rast. Vedno več držav članic povečuje davke na potrošnjo, torej trošarine. To vpliva na proračune gospodinstv in lahko bi vodilo v dodatne vrzeli v prebivalstvu. Tisti ljudje, ki so v gospodinstvih z nizkimi prihodki, bodo spet izpostavljeni. Zato mislim, da bi morali uvesti posebne izjeme za najrevnejše dele prebivalstva. Prav tako, davčni sistemi ne smejo biti progresivirani do te mere, da bi to spodkopalo celoten davčni sistem. Misliti moramo tudi na prihodnost rasti. Okoljski davek sedaj pada. To pa ni dobro, zato ker je za rast zelo pomembno, da davek na okolje pokriva vedno večji delež davkov. To potrebujemo za dolgoročno trajnostno rast in pri premiku na zeleno gospodarstvo bo to zelo pomembno, kajti okoljsko obdočevanje potrebujemo za ta cilj. Mislim, da potrebujemo spremenjeno, revidirano direktivo o obdočevanju energije. To bi bil pravi krok v pravo smer. In še na koncu, lahko storimo več za rast. In sicer tako, da odstranimo davčne ovire na enotnem trgu. Pristop k direktivi o obdavčevanju mora biti tak, da želimo izboljšati enotni trg. Konsolidacija skupne davčne osnove za podjetja je nekaj, kar lahko poenostavimo, če bi to prav izvajali. Prav tako pa bi morale nacionalne davčne oblasti bolje sodelovati med seboj, To lahko prav gotovo zagotovimo. In še dvoje v zvezi z osnotkom poročila, kar zadeva davčno kačo. Da bi davčna kača izboljšala težave, ki se pojavljajo zaradi različnih davčnih sistemov. Ni nam čisto jasno, kaj ta davčna kača predstavlja. Ali je to neke vrste sorodnica valutne kače, ki je vladala pred evrom. Če je to res, potem moramo o tem še govoriti. In še eno vprašanje. Model obdavčevanja v dveh korakih, ki je predlagano poročilo. Ali tukaj govorite o tem, da bi spodbujali izvoza in potem zaposlovanje? Če to drži, potem moramo te zadeve še nekoliko bolj podrobno preučiti. Na koncu se še zahvaljujem poročevalki za to besedilo. Odlično, bomo začeli z delom. Veselim se že sodelovanja v prihodnih tednih. Hvala. Hvala lepa. Časa nam zmanjkuje. Ne vem, ali lahko tolmače prosim, da ostane z nami kaj dlje, zato vas bom morala prositi, da ste kratki. Ali da gospod Tremosa in Balcijas. Hvala lepa, gospa predsedujoča, samo nekaj kratkih komentarjev. Hvala poročevalki za upravljeno delo mislim, da lahko sedaj začnemo razpravljati, kako lahko koristno prispevamo k razpravi na evropski ravni o obdavčevanju in gospodarski rasti. Moji liberalni kolegi in tudi sam bomo predložili nekaj predlogov sprememb v zvezi s tem, da moramo izvajati reforme. Ni dovolj, da se krčijo proračuni ni dovolj, da imamo fiskalno konsolidacijo, če se ne marjamo reforme. Zato mislim, da lahko govorimo o povišanju davkov. Sam, na primer, zagovarjam davek na finančne transakcije na evropski ravni, ampak vsekakor moramo kot predpogoj poskrbeti za proračune predpogoj za gospodarsko rast namreč. V združenih državah sedaj vidimo, da se razprava razvija. Namreč več pozornosti se namenja politiki za gospodarsko rast. Posvečajo se strukturnim reformam. Reforme, ki na dolgi rok poskrbijo za gospodarsko rast. V evropskih državah smo prav tako videli, da krčijo javne izdatke, ampak če ostajajo monopoli, če so trgi dela še vedno neprožni in tako naprej, to vse ne bo delovalo. To je ena stvar. In sedaj druga. Zagovarjam konkurenco na področju davkov. To je zelo liberalna zamisel, ampak mislim, da bi to morali ohraniti. Imamo skupno valuto, skupno monetarno politiko v državah evroobmočja, ampak harmonizirati moramo osnovo za davek za podjetja. Mislim pa, da ni treba harmonizirati tudi davčne stopnje. Potrebujemo fiskalno konkurenco to je dobro za vsa gospodarstva in uh, mislim, da bomo uložili nekaj predlogov sprememb v tej smeri. Ameriške izkušnje so zelo dobre, tudi oni imajo skupno valuto, ampak davčna konkurenca je zelo pomembna za to, da se pojavijo korekcije, ki kompenzirajo učinke monetarne politike na zvezdni ravni. v ZDA je harmonizirano delovanje trga dela in kapitalskega trga. Tega v Evropi nimamo. V Evropi je več razlik med trgom dela Danske in trgom dela Španije, kot je razlik v Združenih državah Amerike. Zaradi tega je gospodarstvo Združenih držav mnogo bolj učinkovito. Tudi o tem moramo razmisliti. In še davčne goljofije. Mislim, da moramo uporabiti najboljše prakse najboljših evropskih držav. Če si ogledamo statistične podatke, potem lahko vidimo, da so države z najnižjimi stopnjami davčne goljofije najmanjše države v Evropi. In tudi v državah z fiskalnim federalizmom je malo davčnih koljofij. 17 regij pobira davke in to zmanjšuje davče goljofije. Tudi v Španiji, naprimer, eh, deželi Basko in še v eni drugi deželi oblasti pobirajo davke in to zmanjšuje goljofije. Mislim, da velja neko premo sorazmerje. Večje kot je področje za pobiranje davkov, več je davčnih goljofij. Prosim lepo, da ste kratki, kajti tolmači so nam dali še pet minut, potem nas bodo zapustili Filip. Ramon, ne bom se strinjal s tabo in to zelo odločno. Sem državljan in če imamo fiskalno konkurenco, kdo zmaga? Kdo zmaga? Zmagajo velike družbe in kot eh, liberalec, verjetno ne želiš, da bi velike družbe imele nepoštene prednosti, zato ker si za enake možnosti za vse, ampak zmagajo tudi bogataši, tisti, ki imajo največ dobička. Strinjam se, ne želimo si uvajati brezbrižnosti ali lenobe za države članice. Ne smemo jim dati občutka, da so prihodki brezplačni. Res je, konkurenca na nek način zagotavlja ta pritisk. Nisem proti pritisku nasploh, ampak taka nebrzdana konkurenca, ki jo imamo sedaj, vodi do tega, da veliki ne plačajo nič, majhni pa plačajo vse. Poglejte si poročilo OECD izpred dveh tednov. Mislim, da bodo podali nekaj predlogov v tej smeri. Poročevalka je to omenila. Hvala. Omenili ste področje obdočevanja podjetij. To je področje, ki bi ga morali izboljšali. CCCTB bi morali sprejeti ne kot univerzalno rešitev, ampak kot boljše usklajevanje obdočevanja podjetij. Seveda ne bo nihče presenečen, da zeleni ustrajamo pri tem, da se davki porabijo tudi za zaščito okolja. To zaenkrat ni vključeno v tržne cene in zato želimo komisijo prepričati, da stori nekaj na področju zakonodaje obdavčovanja energije. To je minimum, kar lahko storimo, ker časa ni. Res je škoda, da nimamo več časa, to je zelo zanimiva razprava. Morda bomo več lahko o tem govorili, ko bomo govorili o predlogi spremem. Gospod Strejček, izvolite. Hvala lepa, gospa uh, predsedujoča. Mojega časa je konec. No, bom poskušal biti čim krajši. Vi ste predsedujoča in gospa poročevalka se prav gotovo spomnite mojih eh, pripomp o nekem drugem poročilu o davkih. To poročilo je mnogo, mnogo, mnogo, mnogo, mnogo, mnogo, mnogo bolje od tistega, ki smo ga obravnavali zadnjič. Razdeljeno je na tri dele. Prvi del. Tukaj nimam večjih pripomb. Hvala tudi za jezik, ki temelji na enaki gospodarski filozofiji, ki jo imam tudi sam. V drugem delu pa govorite o novih virih. gospa poročevalka se tukaj ne izpostavlja, ne išče novih virov, niti povišen, niti ne zagovarja povišanja davkov, s tem se strinjam. Strinjam se tudi, da bi se morali boriti proti davčnim goljofijam bolje, ne pa da iščemo nove vire razprav s Filipom o okoljskih davkih. To bom preložil na kdaj drugič. In gospa poročevalka, nekaj predlogov sprememb bom uložil, ampak po mojem mnenju ne bodo. Tako obsežni, da bi zapletali vaše delo. Poročevalko, želite kaj povedati? minuto vam dam. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Čisto na kratko. Bom odgovorila v svojem jeziku, zato da izkoristimo tolmače, če so že tukaj. Hvala za vaše komentarje, vaše pripombe. To kaže, da se tudi mi soočamo z istimi težavami. lahko se spustimo v sred do problema ali pa gremo postopoma. Problem je, da smo imeli velike ambicije, nismo pa mogli izpolniti svojih ciljev. Prosim vas, da sprejmemo dokončne ukrepe v majhnih korakih, ki jih bomo lahko izvedli in ki jih bodo države članice lahko izkoriščale na skupni osnovi hvala lepa za vaše lepe besede o metodi, ki sem jo izbrala. Pri pripravi tega poročila sem se držala nekih načel, ki jih nisem želela izpustiti. V zvezi z drugimi elementi pa sem pripravljena na predloge sprememb ali na morebitne spremembe. Ne strinjam se z vsemi mnenji, ki so jih podali poročevalci v senci, ampak mislim, da bomo na prihodnih zasedanjih še imeli možnost pregovoriti o tem. Naj vam razložim tako imenovan sistem davčne kače. To je pomembna novost. Prav tako sem pripravljena sprejeti socialno perspektivo, ki bi bila vključena v to poročilo, vendar ne želim poročila spremeniti v poročilo o socialnem obdavčevanju. Okoljski davek, to sem sicer vključila v besedilo, potem pa spet umaknila iz besedila. Mislim, da to poročilo ni pravo mesto za ukvarjanje s to temo. Davčne goljofije in izogibanje davkom je prav tako nekaj, o čemer smo govorili, ampak to ni bilo vključeno v to poročilo, ker se z podobnimi vprašanji mm, ukvarjamo že v nekem drugem poročilu. Kar zadeva davčno konkurenco, kdo je zmagovalec, kdo je poraženec, ne vem, mislim, da. To poročilo ni namenjeno niti tej temi. Hvala lepa še enkrat za vse vaše komentarje. Opozoriti želim, da je rok za vložitev predlogov sprememb 5. marec. Tudi sama bom vložila nekaj predlogov sprememb, ker nisem vsega uspela vključiti v besedilo. In 12. marca bomo imeli zasedanje med drugo in tretjo uro v Strasburu. Vabila pa vam bom še poslala. 5. marec, 11. aprila predlogi sprememb, 24. aprila bomo glasovali v odboru, maja to naj bi bilo na plenarnem zasedanju. Potem pa se boste vi sestali v Strasburu. Pod uh, razno ni nič, naslednja seja bo v Strasburu, v ponedeljek 11. marca ob sedmih zvečer. Hvala lepa in eh, lepo popovdne.